morning, dear colleagues, dear Dobro jutro, dragi kolegi. Radi bi začeli s sestankom našega medparlamentarnega odbora za svežem pametnih meja. To je tretji del našega sestanka in danes bomo obravnavali eh, značilnosti in izzive različnih vrst mej. Jasno je, da so si meje med sabo lahko zelo različne in vsaka odločitev, ki bi jo sprejeli, mora biti taka, da lahko izvajamo na vseh menjih prehodih. Zato smo se odločili, da bomo imeli tri govornike, ki bodo predstavili svojo perspektivo. Eh, z vidika kopenskih zračnih in morskih meja. Vse govornike je prosila, da se držijo svojega časa za govor, tako da imeli dovolj časa za razpravo. In po predstavitvi bom pozvala kolege, da se oglasijo. Najprej bo se spregovorila dva predstavnika nacionalnih parlamentov, potem pa bo spregovoril en poslanec Evropskega parlamenta. Kdor želi uh, spregovoriti, prosim naj to čim prej nakaže poslanci nacionalnih parlamentov naj izpolnijo uh, kartice za govor, kot je to že bilo to včeraj. Imamo modre uh, kartice in oranžne za drugi del. Uh, Evropski poslanci, posebej dvignite roko. Naš prvi govornik danes je gospod Blomkvist iz Finske ki bo predstavil situacijo na njihovi kopanski meji. Gospod Blomqvist, beseda je vaša, izvolite. You, Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. V veliko čast in veseljem je, da sem tu, da lahko predstavim izzive, s katerimi se soočamo na eh, finskih kopenskih mejah in kako menimo, da bi vam lahko svežen pametnih meja pomagal v uh, prihodnje. Imamo kopensko mejo 1300 km in tu je več izzivo, imamo vedno večji eh, pretok potnikov, potem so tu profili uh, načina prehoda meja, potem uh, moramo poštevati, da imamo različne uh, načine prehoda meja z, z vlakom, z avtomobili in tako naprej. Potniški promet se, deset, se vsako leto poveča za 10-20 odstotkov. Eh, v času praznikov se nam res poveča uh, Eh, število potnikov. No, na levi strani vidite, kakšni so uh, tokovi potnikov in pripričani smo, da se bodo te tokovi še povečali in obstaja velik potencial da, za prehajanje naše vzhodne meje. Naša vzhodna meja je zelo neobičajna. 70 odstotkov prečkan meje so uh, potniki, ki prihajajo iz EU ali lahko uh, prehajajo meje brez vizumov. No, pri nas pa je tako, da več kot 80 odstotkov uh, prečkan meja se izvrši strani uh, oseb, ki so državljani tretje države, to je Rusije. No, zato potrebujemo za takšno obravnavo potnikov veliko časa in osebje, zato potrebujemo nova orodja, zato da bi lahko to obravnavali naše mejne prehode, ehm, povečujemo, povečujemo število zaposlenih. In to pa ni ehm, vzdržno za prihodnost. Zakaj imamo omejen prostor? in omejene proračunske vere. Ko govorimo o kopanskih mejah, moramo vedeti, da moramo vse delati v skladu z sosednjimi državami. Torej moramo vse delati zgolj z Rusijo. Če oni tega ne počnejo, potem je vse za manj, kar mi počnemo. Naj vam predstavim tehnologijo na naših eh, kopanskih mejnih prehodih. Ta slika je eh, slika ženske, ki je 36-krat prečkala mejo v zadnjih 12 mesecih. Oni izjema, imamo veliko takšnih potnikov. Če bi takšni potniki lahko bili vključeni v sistem programa registriranih potnikov, bi s tem zmanjšali uh, čas čakanja na meji in potrebe po kadrovskih uh, verjih na naših mejah. Torej, eh, meni policist bi lahko iz sistema videl, da je nekdo prečkal mejo večkrat, da je eh, vedno upošteval vse predpise in je torej potnik z nizkim tveganjem. Tudi drugi organi imajo uh, dostop do sistema vstopov in izstopov. To je potni list osebe, ki je večkrat, ki redno prečka mejo. Ima potni list poln, uh, uh, poln žigov in eh, seveda meni policist potrebuje 20 minut, da gotovi, kako dolgo je bila v šengenskem prostoru. To ni praktično. Naš nacionalni sistem vstopne stopa nam ne more pomagati, kajti nekdo lahko vstopi v šengensko območje na finskem, potem pa je vstopil v neki drugi državi šengenskega območja. Potem imamo še posebne izzive. Recimo Rusi pogosto eh, pridejo v nafinsko zjutraj in potem izstopijo zvečer. Tako da imamo ob teh delih dneva zelo veliko prometa. Ta slika kaže, kakšno, kakšno je podnebje pri nas. Po zimi je lahko tudi minus 30 stopin uh, eh, cel, Celzija, lahko močno sneži in tudi uh, eh, dnevna svetloba je zelo omejena žal. In zato potrebujemo eh, opremo, um, ki je vzdržljiva in ki jo je čim bolj enostavno uporabljati. Eh, na vlaku eh, se izvaja kontrole, ki zahtevajo to, da telekomunikacijski sistemi delujejo. Kot you may know, we carry out projects. Uh, eh, imamo sistem za izvajanje kontrol na vlakih. Za Finsko bi bil sistem pametnih meja zelo dober in si želimo, da bi se čim prej začel izvajati. Včeraj je marsikdo dejal, da to, da, počne, da ne počnemo nič, ni opcija, to ni opcija za nas. Če ne bomo izvedli tega na Schengen, na ravni Evropske unije, potem bo morala vsaka država iz, eh, imeti svoj sistem, tako kot ga mi imamo. Vendar potem bo to verjetno draže, kot če bi imeli uh, evropski sistem, ki bi imel eh, torej, osrednje delovanje. Tudi v prihodnje si želimo stroškovno učinkovito uh, Uh, obravnavati sistem vstopa in izstopa, ne smemo pa ogroziti svoje varnosti. Ta sistem izračuna avtomatsko čas, ki ga nekdo prebiva v šengenskem območju. Potem imamo uh, biometrične podatke, to prepričuje, da bi nekdo imel več potnih listin. In tudi, če nekdo recimo zgubi svojo potno listino, se ga lahko identificira najslabša situacija, s katero smo se soočili, je bila to, da je nekdo imel šest potnih listov. In lahko si predstavljate, kako težko je potem izračunati čas bivanja v šengenskem območju s takšno osebo, ki ima šest potnih listov. Uh, poleg tega pa ni nenavadno, da nekdo zgubi svoj potni list. In če prijo take situacije, je to zelo zapleteno za mene policiste. Potem vprašanje registriranih potnikov. Na ta način bi lahko pospešili eh, njihovo prečkanje meje in to bi nam res pomagalo. Številni ljudje menijo, da je ta eh, program tak, da bi imel le samodejne preglede. Ne, to ni res, lahko bi ga tudi uporabljali za ročne preglede. Sveda pa imamo lahko tudi samodejne preglede. Na finskem smo že testirali in simulirali eh, samodejni, samodejno kontrolo potnikov iz tih držav in kako bi sistem uh, deloval skupaj z visom in sisom. No, o tem smo se tudi že včeraj pogovarjali. In naše izkušnje so bile res zelo dobre. V prihodnosti bomo še izvajali pilotne eh, poskuse. Naj zaključim. Za Finsko je ta svežen pametnih meja res nekaj nujnega. Ta sistem bi nam pomagal, da težko očekovito upravljamo eh, tokoje potnikov, ki prečkajo meje. In to bi nam pomagalo tudi, če bi se eh, sistem potovanja brez vizumov razširil. Gospod Blomkvist. Sedaj pa bom uh, dala besedo gospodu Harmsmu, ki je predstavil zračne meje. On je operativni direktor nizozemske vojaške policije uh, Marihoze. Izvolite. Thank you, madam. Hvala, gospa predsednica. Hvala za vabilo, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Za Nas, eh, meni policiste, je zelo pomembno, da, da obravnavamo ta svežen. Pomembno je, da je naše amsterdamsko letališče eh, sodelovalo v tej pilotni fazi. Sam sem odgovoren za vse operacije nizozemske vojaške policije, Mare Hoze. In v prihodnih minutah vam bom predstavil svoje izkušnje. Uh, naše izkušnje, ki smo imeli doslej, predstavljal bom izzive in ob koncu bom predstavil nekaj za misli za prihodnost. Najprej naše naloge. Ne bom vam govoril o našem delu, vendar naj povem, da imamo celovit pristop na letališčih in mi smo torej policija, mi smo mejna policija in hkrati se tudi ukvarjamo z varnostni vprašanji na letališču. Torej, združujemo funkcije policije in uh, varovanja meja. To nam zagotavlja uh, visoko stopno varnosti. Imamo 600 do 700 uradnikov, ki delajo na letališču. Uh, Najprej stavim razvoj na našem letališču. Lani smo imeli 55 milijonov potnikov. In letališče Schiphol se eh, vsak dan veča na vsak način. Ne gre torej le za to letališče, ki raste več, evropske letališče takšnih, da rastejo in uh, v prihodnjih letih bo potnikov vedno več. 40 odstotkov vseh potnikov so. Uh, pravzaprav potniki, ki zgolj potujejo prek Amsterdama, vendar vseeno morajo prečkati šengensko mejo. Na amsterdamskem potovanju imamo eh, 65.000 ljudi, ki delajo v povezavi z letališčem. In to letališče generira 26 milijonov evrov nizozemskega BDP-ja. Eh, Schiphol je torej pomembno vozlišče za zahodno Evropo. Imamo več kot milijon potnikov vsak teden in jasno je, da je mobilnost na letališču zelo pomembna. Pomembna je za letališče, pomembna je za potnike na prosojnici piše, so mi pristojni za nadzor meja, vendar pa je za nas tudi pomembno, da imamo določeno stopnjo mobilnosti na letališču. In potem je za nas izziv, kako doseči pravo ravnovesje med mobilnostjo in varnostjo. Torej, kakšni so izzivi? To sem že omenjal. Kako izvajati eh, nadzor meja hitro in učinkovito z istim številom zaposlenih in z omejenim eh, prostorom, kajti letališče je prostorsko omejeno in tudi, če imamo eh, vedno več potnikov, sedaj jih imamo 17 milijonov, oziroma če bi jih imeli 17 na mesto 55, ne moremo povečati letališče, torej potrebujemo boljšo tehnologijo in moramo bolje uporabiti informacije, ki so nam na voljo s pomočjo te tehnologije. Torej, toliko vodoma v prihodnih petih minutah, pa želim predstaviti določene izkušnje, ki jih imamo in določene zamisli, ki bi radi delili z vami. Na letališču s Hipol že imamo samodejni nadzor, uh, meja imamo, šestintrideset um, um, možnosti um, prečkanja meja samodejne, imamo tako imenovane e-gate, torej um, sistem, kjer lahko samodejno se izvede um, nadzor potnika in uh, kjer imamo samodejno prepoznavanje obraza. No, je pa seveda ta samodejni sistem še vedno pod našim nadzorom. In e, Evrop, potniki EU iz, iz šengenskega območja lahko to uporabijo. Pa tudi tisti, ki imajo potni list s čipom. E, prejšnje leto je veliko ljudi prečkalo na ta način vendar le tri odstotki vseh potnikov, ki prečkajo mejo na Skipolu, je torej uporabilo ta samodejni sistem. In lani smo ugotovili, da 18 odstotkov vseh potnikov, ki uporabljajo samodejne uh, mejne prehode, je uh, Eh, bilo treba še dodatno pregledati, ročno torej. Potem imamo tudi sistem registriranih potnikov. To uporabljamo že od leta 2001. Če se vključite v ta program, potem mi preverimo osebo in potem se odločimo, ali osebo vključimo v sistem ali ne. Torej, potnik sam ali podjetje ne izve, kaj je razlog, zakaj nekoga zavrnemo. Pač dobijo le odgovor, sprejeti ste v sistem ali niste. Eh, potem, kako prepoznamo potnike? Eh, imamo biometrične podatke eh, iz šarenice potnika. Ehm, pri tem sistemu sodelujemo z ameriškimi Eh, organi. Eh, na ta način nizozemski potniki lažje vstopijo v ZDA in obratno s tem programom, ki poteka že 14 let. Eh, smo prišli do zaključka, da je ta način veliko hitrejši kot običajni načini prečkanja meje. Potem naj še postaje naše izkušnje s sistemom VIS ki uporablja eh, prstne vtise, ta sistem zahteva veliko časa. Včeraj smo se pogovarjali o učinkovitosti prepoznavanja prstnih otisov v kombinaciji s prepoznavanjem obraza in gotovili smo, da je oduzem prstnih otisov eh, časovno zamuden. Učinkovitost sistema se je izboljšala vendar izvajanje sistema je zelo zapleteno. Imeli smo veliko tehničnih težav in naši meni policisti so se morali kar dolgo časa učiti, preden so se naučili uporabljati ta sistem. In In torej, to je tudi eden mojih zaključkov na zadnji prosojnici. Kaj potrebujemo? Potrebujemo sisteme, ki lahko prevzame preproste naloge, recimo to, da se potni list skenira, preverjanje identičnosti in tako naprej. Človeški faktor pa je zelo pomemben in bo vedno ostal pomemben v postopku. In če uporabljamo pametne tehnologije, potem se lahko um, meni policist bolj osredotoči na potnika. Potrebujemo pametne inovativne rešitve, tako bomo izboljšali mobilnost in varnost. In informacije so ključnega pomena. Ne le, da imamo informacije, temveč, da jih znamo tudi prav uporabiti. In kaj smo se še naučili? Zelo pomembno je, da če uh, uporabljamo več informacij, potem moramo reorganizirati sistem, uh, preden začnemo spremenjati količino informacij. In potem vprašanje interoperabilnost več eh, sistemov. Torej imamo sistem VIS, sistem SIS, imamo Interpolov seznam izgubljenih potnih list. In vsi uh, ti sistemi bi morali biti vključeni in to bi nam res pomagalo pri našem vsakdanjem delu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod Hamsma. Preden dam besedo zadnjemu govorniku v tem delu, bi spodbila naše kolege uh, iz nacionalnih parlamentov iz Evropskega parlamenta, da predstavijo vprašanje, da prosijo za govor, prosim, zato, da bomo imeli plodno razpravo ob koncu. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Basilo Arioni iz Španije, da nam predstavi uh, nadzor morskih meja. Izvolite. Eh, Dobar dan sam bom govoril špansko. Hvala za eh, vaše vabilo, me veselijo sem tu, čeprav je tudi to zanj pravzaprav prav izziv. Sem meni policisto leta 2003 naprej, delam pa v pristanišču v Algeciras od 2005 naprej. Sem Eh, policist na prvi liniji, tako rekoč, pregledujem potne liste in sem v neposrednem stiku s potniki, ki prečkajo mejo. Torej, predstavljam bom video, eh, ki predstavlja operacijo, ki jo izvajamo vsako poletje. Algeciras je namreč najbolj pomembno pristanišče v Španiji, ko gre za prečkanje meje. In video bo predstavil operacijo Minerva, ki jo vsako leto izvajamo v Španiji in povzema. Torej, imate pa ta video tudi v svojih, na, na svojih zotekah, če ne bo delovalo. torej video predstavlja to, da imamo težave ne le s pregledi podnih listin, temveč imamo tudi številne druge težave. Lahko prosim eh, predvajate video? No, ne deluje. Let's give them uh, one, two minutes, I hope. Upam, da bomo to rešili čez minutko ali dve. It won't work, that's what they... Eh, pravijo, da ne bo šlo. V isti datoteki je tudi ta video. Če ga lahko predvajate ali lahko poskušate, ne deluje. No, potem pa kar nadaljujte, pa bomo skušali to vmes rešiti. Torej, eh, eh, ta video bi prikazal delo policije na kraju samem. Really uh, ne vem, kaj se dogaja. Imamo mm, neke prosojnice. Čakajmo, morda se bo to rešilo. To je, to je video, ja, bomo videli, če bo morda delal, če. Uh mhm. -huh.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 primer tega, kar počnemo v Španiji, pa tudi drugot. Eh, to poteka. To je primer tega, kar se izvaja na mejah vsako leto, vsako poletje. Imamo veliko več potnikov, ki prečkajo mejo. to je pristanišče v Alhesirasu in mejni prihod v Sevti. uno de los problemas que nos enfrentamos en frontera. Eh, težava, s katero se soočamo na mejah, je to, da imamo včasih zelo veliko prometa. Recimo, če, čez leto imamo zmerno veliko potnikov, poletjih je pa res, res, res veliko. In tu vidite, Eh, torej kako pregledujemo potne listine, vendar ima pa tudi še številne druge zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati. Torej, to je primer tega, kar počnemo. Um, in torej, sedaj pa prosim, dajmo naprej naslednjo prosojnico, lahko ugasnete video. Pasamos adelante.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 Torej, tu imamo razlago tega, kaj je operacija Minerva. Kaj je to, kar počnemo vsako poletje v Alhesirasu? Na kratko. To je operacija, ki poteka uh, poleti. Torej naj vam razložim, da gre pravzaprav za pristanišče, ki je zelo blizu afriškemu kontinentu. Eh, tukaj vidite torej, pristanišče Alfeseras. Afriški kontinent je zelo blizu in to je torej glavna stopna točka za potnike iz tega dela Afrike. To je pristanišče, kjer je največ potniškega in tovornega prometa v Evropi, če seveda ne štejemo križark. In torej imamo res veliko prometa, prosim naprej. Tu vidite, kakšne so razdalje med Španijo in Marokom. Naslednja poslovnica, prosim. Torej, že deset let delam na tem mejnem prehodu in sem lahko videl, kako so se s tehnične zadeve izboljšale, pa tudi izboljšalo se usposabljanje. Torej, to so posnetki. Iz, ki smo jih posneli prejšnji teden in mm, ta sistem še ne deluje, bo kak malo začel delovati, torej to, kar vidite na slikah. To je oprema. Te naprave, ki jih vidite, to so. Mm, to je nekaj revolucionarnega za nas, mene policiste. Nekoč smo to vse počeli ročno, sedaj pa imamo te naprave, ki uh, potni list generirajo v desetih sekundah. To se nam zdi sedaj res surrealistično. To je za nas res dobro, da imamo te naprave. Včasih smo morali ročno uh, vnašati imena potnikov v podkovne baze, sedaj pa ta naprava sama to unese vse podkovne baze v SIS, VIS in tako naprej torej, torej to vidimo, ko se nekdo uh, prečka mejo. Vidimo, uh, torej sistem nam pove, uh, koliko časa je nekdo zunaj, oziroma koliko časa je znotraj sistema. In na ta način lahko delujemo hitreje uh, in, in bolj učinkovito. Uh, Včasih je bilo tako, da so morali računati čas, glede na žige v potnem listu. In res smo videli sliko, kjer eh, so žigi zelo lepo razporejeni po potnem listu. Mi pa pogosto imamo potne listine, eh, kjer so mm, žigi razporejeni mm, zelo neurejeno, kjer so se potne listine zmo zmočile in jih težko razberemo in tako naprej. In tu. Eh, vidimo, kakšno preiskavico lahko naredi meni policist v 30 sekundah, eh, ko torej naprava skenira podatke in vmes lahko eh, se pogovorimo s potnikom in na ta način lahko izvemo, izvemo marsikaj. Naslednja poslovnica, prosim. Naslednja. Iz uh, infrardeča svetloba in ultra. Uh, vijoličnimi žarki lahko preveri mm, naprava varnostne podatke. In če imamo pomisleke, pa seveda lahko še vedno zadevo eh, ročno obdelamo, lahko nekomu vzajemo prstne odtise in tako odpravimo eh, dvome, če imamo dvome glede eh, tega, ali je bil potni list ponarejen ali kaj podobnega. Torej, to je to, kar počnemo, to je seznam dejavnosti na eh, mejah eh, v pristanišču, kajti mm, pri nas v pristanišču imamo veliko dela tudi z drugimi zadevami, recimo pri nas številni eh, potniki tudi prosijo za azil. potem tehni, tehni, tehnologija nam pomaga tudi pri zaznavanju uh, trgovine z eh, ukradenimi vozili. Uh, in gremo naprej. To so fotografije tega, kar smo tudi že našli na mejah. Torej, to so zelo Eh, eh, drage avtomobile, potem to so recimo tihotapci z ljudmi. Torej vidimo, kaj vse najdemo na mejah. Torej ne gre le za pregled potnih listin, s katerim se ukvarjate, več eh, marsikaj drugega. Tu recimo vidimo, da nekateri gredo v uh, v Maroko in zdi se, kot da imajo notri le staro pohištvo, vendar to sploh ni res. Vidite, kaj smo še našli. In celo enkrat smo odkrili ukraden avtomobil nekega europoslanca. No, vidite tu, kaj smo našli v tem uh, kombiju, ki je bil videti kot da je v njem le staro pohištvo. Torej, več časa, ko imamo, bolje lahko naziramo, kaj prečka mejo. In potem še statistični podatki. Eh, v, na našem meni prihodu v Alhesirasu. Torej, to je vse mi, policisti na prvi liniji, smo, zahvali, smo hvaležni za vse, kar nam lahko olajša delo. Torej, to se nam zdi zelo pomembno in hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Zdaj pa odpiram razpravo. Besedo bom dala najprej dvema kolegoma iz nacionalnih parlamentov, potem sledi en evropski poslanec. Gospod Sed Baras, podpredsednik odbora za pravne zadeve iz Litvanskega parlamenta. Hvala lepa. Dragi kolegi, včeraj me je zelo presenetilo, ko sem slišal vprašanje kolegov iz Italije in sicer, kakšen je namen tega sistema, da bi zgolj prešteli tiste, ki prekoračijo čas bivanja v Evropski uniji. Sveda je to pomembno, ampak ko smo spremljali to jutranjo razpravo, vidimo, da je ciljev več Hrvaški kolega je včeraj vprašal, ali to ne bo ovira za turizem. To je zelo pomembno tudi za Litvo. Veliko Belorusov in Rusov imamo, ki prihajajo na rekreacijo v Rusijo za teden ali mesec. Tudi kolegi iz Finske so to omenili. Ta program, o katerem govorimo, je namenjen tudi turizmu in rekreaciji v našem primeru. Menimo, da bi zato morali izvajati sistem digitalno in da ne smemo ustvarjati nobenih dodatnih bremen ne za potnike, ne za obmejno policijo. Naj povem še par besed o vstopno-izstopnem sistemu EU. Podpiram švedske kolege, ki so dejali, da se moramo najprej osredotočiti na varnejše meje. Ampak kako naj bodo meje varnejše, če ne bodo tudi pametnejše? Ravno zato smo se pri nas zgledovali po državah, ki imajo vstopno izstopni sistem. Ko pride državljan tretje države v šengensko območje, pa je pomembno tudi, kaj se dogaja od tu dalje. Šengenski zakonik predvideva, da je potrebno prijaviti kraj bivanja v državi članici. Vendar pa vse države ne izpolnjujejo te zahteve. Zato bi morala Evropska unija zahtevati, da se to zahtevo resnično izvaja v vseh državah članicah. Hvala, gospod Alzner iz španskega senata. Predstavnik odbora za notranje zadeve, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Včeraj popovdne in danes dopovdne smo poslušali um, poročevalce za ta zakonodajni uh, svežen in strokovnjake za to področje In mislim, da je to, kar smo slišali, zelo zanimivo za nas, predstavnike nacionalnih parlamentov. In uh, poročevalca Evropskega parlamenta boste gotovo upravila pomembno delo na tem področju. Danes smo slišali izkušnje uh, eh, menjih policistov. Uh, iz nizozemskega letališča, potem naš španski rojak je predstavil situacijo na španskih mejah. Mi imamo na določenih mejah, mejnih prihodih res težave in zato je pomembno, da prenostavimo delo in da omogočimo prost pretok na našemu zemlju. Nekdo je včeraj dejal, da če bomo spremljali takšne ukrepe, potem bo to škodovala turizmu. V Španiji imamo zelo veliko turistov in to skrb je treba jasno odpraviti. Seveda je treba olajšati vstop eh, na naše ozemlje, vendar pa ne smemo pozabiti na varnost. V svetu, v katerem živimo, je to nekaj, česar ne smemo kar pozabiti. Če olajšamo vstop in prost pretok potnikov, potem moramo dodati še varnost na ta način bi uh, dosegli uh, torej to, kar vsi potrebujemo. Uh, imam dva zaključka. Španija, španska vlada oziroma stranka, ki podpira špansko vlado, podpira ta zakonodajni svežen in drugič in zaradi varnosti menimo, da z jamstvi, ki so na voljo, morajo do podatkov dostopati tudi varnostne in, polit, in policijske enote. To se mi zdi pomembno. V prihodnih eh, mesecih pa seveda lahko računate na podporo predstavnikov nacionalnih parlamentov. Hvala lepa, gospa Fajon. Hvala lepa, gospa Predsedujoča, hvala za vaše dragocene prispevke. Zelo zanimivo vam je bilo prisluhniti. Podarili ste nekaj, česar se zavedamo. Namreč v naslednjih nekaj letih in mesecih bo vse več potnikov, ki bodo prihajali v Evropo. Zato je treba poskrbeti, da bo Evropa bolj privlačna. Potrebujemo mehanizme, ki bodo naše meje ne le zavarovali, ampak ki bodo omogočili tudi hitrejše mejne postopke. Na mejah imamo različne okoliščine, recimo poletje je drugače kot po zimi. Prosila pa bi, da bi odgovorili tudi na bolj tehnična vprašanja, namreč imate veliko izkušenj. Na finskem recimo ste povedali, da imate različne sisteme, ki so lahko zelo učinkoviti in ki lahko pospešijo postopke, rekli pa ste tudi, da to še ne zadošča. Niste pa omenili, kdo obdeluje podatke, kako dolgo jih hranite, kdo ima dostop do podatkov. In to je moje vprašanje. Kdo obravnava podatke potnikov? In katero je vaše priporočilo? Tudi recimo, ko govorimo o biometričnih podatkih, prepričana sem, da imate izkušnje, kaj je dobro, tudi gospod z nizozemske. Verjetno je zelo koristno, če imate sliko obraza Zdaj imamo pilotni projekt, v okviru katerega ocenjujemo, ali je pametno imeti štiri prstne otise, deset sliko obraza, kombinacijo obojega. Sama bi si nedvomno želela, da bi imeli najmanj, kar nam še omogoča, da smo varni, zato da ne bi imeli občutka, da smo ogroženi, ko vstopamo v Evropo. Presenetilo mi je, da ste glede programa registriranja potnikov rekli, da rečete samo da ali ne, brez razlage, zakaj se nekomu uh, odreče upis. Kaj je pogoj? Kaj je pogoj za to, da nekomu dovolite, da se vključi v sistem registriranja potnikov? In naj še enkrat povdarim, govorimo o tem, da potrebujemo boljšo tehnologijo, ampak ali bo ta tehnologija res upravičila stroške, ki jih bomo imeli. In to je to, kar nas v Evropskem parlamentu zelo skrbi. Skrbi nas tudi dostop organov odkrivanja in preprečevanja ne želimo, da bi vsak, ki pripotuje v Evropo, bil potencijalni osumljenec. Hvala lepa. Zdaj pa iz predstavniškega doma gospod Quicken. Excuse me. <clears throat> Good morning. Kauken je moje ime. Dobro jutro. Vem, da je težko izgovoriti moje ime. Uh, No, najprej bi se vam zahvalila, eh, gospa predsedujoča, za organizacijo tega zelo pomembnega sestanka. Na nizozemskem nas seveda skrbi, kakšen bo učinek svežnja pametnih meja, skrbijo nas stroški in seveda tudi zasebnost tistih, na katere bo ta svežen imel vpliv. Ob tem bi rada spregovorila o treh vprašanjih. Še zlasti bi ta vprašanja naslovila na gospoda Harmsmo iz Nizozemske. Dobro jutro, gospod. In rada bi povabila tudi kolega z Finske in Španije, naj tudi ona razmislita o teh vprašanjih. Prvič, ali sem pravilno razumela gospoda Harmsmo, ko je dejal, da se zauzema za enostaven sistem, sistem prepoznavanja in ne sistema za pametne meje, ki bi vključeval prstne odtise. In drugo vprašanje. Če bi bil ta sistem enostaven, ali bi bil tudi dovolj varen, če bi šlo zgolj za prepoznavanje obraza? In tretje in zadnje vprašanje. kaj bi bilo najbolj primirno, če bi namreč hoteli tudi pri odkrivanju in preprečevanju kaznivih dejanj uporabljati tak sistem? Ali se zauzemate za to, da bi zasledovali tudi ta sekundarni cilj, to pa je uporabo tega sistema pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj? To je zelo pomembno za vse nas v nizozemskem parlamentu, kot, je, kot so dejali kolegi iz španskega parlamenta. Nihče ni prepričan, da lahko ta sistem uporabljamo tudi pri zasledovanju tega sekundarnega cilja. Hvala lepa. Opravičujem se za napačno izgovorjavo vašega imena. Zdaj pa iz italijanskega senata gospod Krimi. To. Dobro jutro. Najprej naj odgovorim litovskemu kolegu. Strinjamo se, da potrebujemo inteligenten sistem za obladovanje meja in boljšo tehnologijo, ampak morda pa so bili cili, ki smo se jih zastavili v zvezi z varnostjo, nekoliko nesorazmerni glede na sistem, ki smo ga želeli uporabiti, glede na to, da političnih odločitev še ni bilo v zvezi s tem, kaj se zgodi, če nekdo prekorači čas bivanja. Ampak rad bi se dotaknil nekaterih stvari, ki jih je omenil general Harzma, ki je govoril o sistemu. Mislim, da je bil on tisti. Torej, gre za sistem, v katerem se biometrični in drugi podatki hranijo na potni listini, ne pa na centraliziranem sistemu. Gre za vstopanje, izstopanje potnika. To bi morda bila možnost, o kateri bi kazalo razmisliti za to, da bi rešili vprašanje varstva podatkov, o katerem smo včeraj govorili. Potem gospodu iz Španije. Postavljam naslednje vprašanje. Glede uporabe sistemov, ki so bili predstavljeni v prvi fazi, videli bomo, kaj se bo zgodilo, ampak pri teh začetnih sistemih je govora o prepoznavanju prstnih odtisov, šarenice, obraza in tako dalje. Kako je možno V taki situaciji, kot ste jo prikazali na videoposnetku, kjer recimo imate ladjo, s katere prihajajo vozila, v katerih so potniki, kako bi v takih situacijah lahko uporabljali sisteme, o katerih smo govorili? Ali ne bi taki sistemi še upočasnili prehajanja potnikov, kajti potniki bi morali izstopiti iz avtomobila in eh, opraviti identifikacijo? Namreč, če bo samo eno osko grlo v tem sistemu, potem celoten sistem ne bo več imel nobenega smisla. Zato sprašujem, ali je tak sistem tudi uporaben v resničnem življenju. In, če smem, če smem, še zadnje vprašanje, glede sistema prepoznavanja, mislim, da na finskem. Govorili ste o sistemu identifikacije pogostih potnikov. Zanima me, ali je ta sistem plačljiv, tako kot je to veljalo za sedanjo, sedani predvideni sistem. Ne vemo, kaj se bo potem zgodilo v končni fazi, ampak tu je bilo tako, da je tisti potnik, ki želi vstopiti v program, mora tudi plačati. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Gracias. Hvala, gospa predsednica. Hvala, Kinga. Nimam toliko vprašanj, imam nekaj komentarjev, ki bi lahko bili koristni za vse nas. Mm, tu zlasti izhajam iz izkušenj, ki jih imava stanjo. Slišali smo predstavnike uh, eh, menih policistov, skopenskih, pomorskih in zračnih meja. Uh, obiskali smo letališče Skipol, letališče Barahas. Poznamo pomorske meje. To so točke, kjer je res velik pritisk. In kmalo bomo tudi spoznali kopensko, me, kopensko mejo med Rusijo in Finsko po zaslugi Jusi Hala, ki bo res omogočila dober program. Odpotovali bomo uh, na mejo in tam bomo sodelovali z. Uh, patruljo iz Malmija in potem bomo šli v New Haven, vse to na finskem in tam bomo torej obiskali mejo. Kolegom iz nacionalnih parlamentov bi priporočil, da v okviru odborov za notranje zadeve, zato da bi bolje spoznali ta zakonodajni svežen, da obiščete uh, eh, to vrstne mejne prehode. To je zelo pomembno. Pomembno je recimo obiskati Skipol. Pomembno je videti kopensko mejo, ki je tako zapletena, tako podnebno gledano, kot tudi zaradi drugih naravnih pogojev, kot je recimo meja na finskem. Pomembno je tudi videti, pristanišče Alheseras. In to več od tega, kar smo videli na teh fotografijah danes. In lahko bi se navezala na to, kar je dejal predhodnik na Schipolu. Obstaja prepoznavanje obraza šarenice. Je pa še nekaj posebnega na Schipolu tam poslovni potniki imajo posebno kartico. To je plačljiva kartica in tak potnik lahko uporabi to kartico za uh, samodejni prehod. To je torej zelo fluiden prehod meje. Prosim, povejte nam, gospod poveljnik, uh, kaj vse vsebuje ta kartica in koliko stane. No, potem je pa tu še ena tema, ki bomo verjetno obravnavali v prihodnem delu. Torej, imamo že obstoječe sisteme in v teh sistemih se moram vprašati, kdo so tisti, ki uh, obravnavajo podatke. Tu sedaj ne govorim o tem pametnem svežnu. Ne, govorim o tem, kdo obravnava že obstoječe sisteme. In na ta način bomo bolje razumeli to, kar bomo obravnavali v četrtem delu glede dostopa do informacij na Schipolu. Imamo 6-7 tisoč uh, uradnikov. To so vojaški uradniki, ki pravzaprav upravljajo nadzor prehoda meja. Španski predstavnik je povedal, da eh, so pa tam policisti tisti, ki nadzirajo prehod meja. Torej, v državah, ki že imajo tak sistem, imamo torej neke uradnike, ki se ukvarjajo z obravnavo podatkov. In kaj bomo sedaj naredili, kdo bo tisti, ki bo lahko obravnaval te podatke. Tudi o tem se moramo pogovarjati, ko bomo oblikovali nov sistem. No, sedaj sem že uh, prekoračil svoj čas, tako da bom nehal. Hvala vsem govornikom za vaše zelo zanimive prispevke. Hvala, gospod Diaz de Mera. Zdaj pa spet kolegi iz nacionalnih parlamentov, vendar vas prosim, da se držite predvidenega časa, okoli tri minute, največ tri minute, kajti še precej vas je prosilo za besedo, nekaj časa pa moramo dati tudi našim gostom, da bodo lahko odgovorili na vaše vprašanja. Iz Turčije, gospod Agdak. Avrupa komisjonu akıllı sınırlar Gospa predsedajoča, dobro jutro. Zakonodajni svežni o pametnih mejah so bili predstavljeni v našem parlamentu leta 2013. Gre za sistem vstopanja in izstopanja, zato da bi prepoznali tiste, ki ostanejo predolgo tu zbiramo različne podatke, med njimi datum vstopa, izstopa, prstne otise. To seveda pa bi vodilo do daljše čakalne dobe. In ravno zato smo predvideli se tam, ki bi omogočil hitrejše prehajanje. Predvideli smo avtomatična vrata, ki bi omogočala hitrejše prehajanje. Če si pogledamo te predloge, vidimo, da noben evropski državljan ne bo podvržen temu zbiranju podatkov. Pričakujemo, da bomo z hitrejšim sistemom vstopanja tudi odpravili vrste na mejah. Nevladne organizacije, ki se zauzemajo za pravice migrantom, želijo, da uvedemo tak sistem. Kakih 170 milijonov potnikov bo podvrženih temu sistemu. V Trčiji je priseljevanje zelo pomemben problem zaradi državljanske vojne. 1,6 milijona beguncev je pribežalo k nam iz Sirije to je povzročilo 4,5 milijonske stroške turški vladi. 19 tisoč jazidov je pribežalo iz Iraka zaradi vojne. Turčija vsekakor podpira svežen pametnih meja. Zdi se nam, da je to dober projekt. Hvala. Iz Hrvaške, gospod Kregar. Hvala, gospa predsedujoča. Včeraj smo imeli bolj splošno razpravo, danes pa se srečujemo z ljudmi, ki delajo na prvi bojni črti in ki na zadeve gledajo veliko bolj pragmatično v povezavi s svežnem pametnih meja. Vsekakor moramo imeti v mislih to, da gre tudi za ekonomski vidik. Vidimo, da se vsako leto povečuje prehajanje potnikov. Vsako leto imamo več kot 150 milijonov potnikov in zato Je zelo pomembno, kajti vsako leto se število potnikov povečuje za 5 do 10 odstotkov. Seveda pa želimo spoštovati tudi temeljne človekove pravice. Pri nas imamo sistem, ki nam zadošča. Vprašanje pa je, kako ta sistem zdaj vključiti v kompleksnejši evropski kontekst. V prvi vrsti razmišljam tu o stroških. Stroški za nacionalni sistem so precej visoki. In če toliko bolj bi to veljalo, če bi ga skušali vključiti v evropski sistem. Vsak sistem mora seveda spoštovati standarde zagotavljanja dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic. Izpolniti je treba tako politične kot pravne standarde, gre pa tudi za tehnično plat. Ta naša razprava danes je izvrsten primer, da potrebujemo bolj usklajen, bolj integriran sistem in to po tehnični plati. Namreč vseh naših državah imamo izkušnje z uvajanjem novih tehnologij na različnih področjih življenja, tako v gospodarstvu, kot tudi v našem siceršnjem življenju. V preteklosti nismo imeli strateškega in usklajenega programa. Veliko časa in denarja smo vlagali v sisteme, ki zdaj med seboj niso kompatibilni in ki jih verjetno ne bo možno integrirati tako, da bi bili povsem stroškovno učinkoviti. Po tem praktičnem uvodu, ki smo ga slišali danes, zato razmišljam predvsem o prožnosti in stroških. Zelo kmalo, recimo že po izteku pilotne faze tega projekta, se bomo morali odločiti o tem, katere bodo potrebne tehnične predpostavke za uvajanje svežna pametnih meja. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na čas. Čas namreč teče in zelo kmalo bo tehnologija napredovala in doživljali bomo nove tehnološke pritiske, da bi čim prej nekaj spremenili na mejah. Kajti tako kot smo videli v finskem primeru, ki je bil zelo nazoren, prihaja do trenutkov, ko enostavno nimamo dovolj ljudi na mejah. Po drugi strani pa je veliko obdobi ali pa dni, ko pravzaprav ni nobene potrebe potem, da bi imeli več ljudi. Skratka, to je neka krivulja. Imamo vrhunce in imamo pace. Vsekakor pa moramo poskrbeti za sistem, ki ne bo predrag. Hvala lepa, zdaj moram zaključiti s seznamom govorcev. Še tri prijavljene imamo iz nacionalnih parlamentov, tri iz evropskega, potem pa besedo dobijo govorci. Gospod Halahu. Uh, you, Hvala, gospa predsedujoča. Slišali smo, da včasih državljani tretjih držav porabljajo več potnih listov. To bi lahko postalo teže z biometrično identifikacijo. Včasih osebe uporabljajo potne listine, ki niso njihove. Rad bi vprašal, kako pogosto prihaja do takih zlorab in ali imetniki večjega števila potnih listin običajno prihajajo iz uh, kakih konkretnih držav ali regij. Potem, včeraj smo imeli razpravo in k temu bi rad dodal še naslednje. Včasih prihaja do nesporazuma, da ta nov sistem vnaša nove omejitve za vstopanje državljanov tretjih držav in da s tem Evropa postaja trdnjava. Naloge mejnih organov ostajajo enake, vendar pa bi brez tehnične podpore to trajalo dlje. Hvala lepa. Zdaj pa iz Belgije. Gospod Vermeulen, odbor za notranje zadeve. Prav, de voorzitter, um, ja, de Europese lidstaten. Hvala lepa. Evropske države članice niso osamljeni otoki. Mi nismo izolirani od preostanka sveta. Med nami so tudi nekatere države, ki že uporabljajo izjemno sofisticirane sisteme. Želimo si, da bi biometrične podatke uporabljali bolj in sicer prvič za nadzor nad identiteto, v mislih imam prsne odtise, eh, prepoznavanje obraza, Slišali smo tudi primere z nizozemske in Španije, čeprav smo videli, da se v eni državi bolj osredotočajo na nadzor, v drugi pa omogočanje. Ampak pomembno je, da vsi delamo enotno na zonanjih mejah Evropske unije. Belgija je bila precej kritična do predloga, do predlaganega sistema. Podpiramo pa svežen pametnih meja. Prepričani smo, da je potrebno opraviti dovolj študij, izvesti najprej pilotno fazo. Ob nedavnih dogodkih in še zlasti ob eh, upoštevanju vidika dostopa za organe odkrivanja in preprečevanja v tej razpravi o terorizmu, smo se morali soočiti tudi z prošnjo, da bi ta predlog morali izvajati hitreje, zato da bi se uspešneje borili proti terorizmu. Moram pa povedati, da se tu pojavlja vsekakor vprašanje cene tega sistema. Stroški bi bili izjemno visoki. Zaenkrat imamo samo prve ocene, nedvomno bodo končni stroški še višji. Veliko držav v EU, vključno z mojo državo Belgijo, je moralo porezati svoj proračun, tako da bo politično to težko izvesti, težko bo znižati stroške, obenem pa zagotoviti zadostna sredstva. Zato bo potrebno opraviti analizo koristi in stroškov. Zelo dobro bi bilo, če bi vedeli, kakšna je bila cena na nizozemskem oziroma v Španiji, na finskem in katere so bile koristi, ki so jih lahko izmerili. Tako bi lahko ekstrapolirali in videli, kako učinkoviti so ti sistemi. Now, uh, Hvala. Sedaj pa gospa Alvarez iz Španije. Mikrofon, prosim. Hvala lepa za to, da ste organizirali to medparlamentarno srečanje, ki se nam zdi ključnega pomena. Morali bi tudi razmišljati o tem, da bi nacionalni parlamenti pripravili takšne razprave v svojih državah, kaj ti gre za temo, ki ga na nacionalni ravni morda nismo dovolj dobro obravnavali. Imam dve vprašanje. Odkaj sem prišla, imam čudo, da obstajata dve stališči, čeprav imamo en skupni cilj. Zdi se, da je bistveno to, da vsi govorniki se zavedamo, da so zunanje meje skupna stvar. In vsi se strinjamo, da je treba omogočiti hitrost pri prečkanju meje. Tudi to je skupni cilj. Zdi se, da pa obstaja nekakšen tok, kjer se pa ne strinjamo vsi, če tako rečemo. In sicer, ko gre za dvome, pomisleke, ki so jih nekateri predstavili glede možnosti, da nijamo dovolj jamstav za zagotavljanje pravic osebnih podatkov. In potem vprašanje, nenazorovane rabe biometričnih podatkov. In številni nacionalni in evropski poslanci so zaskrbljeni zaradi tega. Kakšno je temeljno vprašanje, kakšno je stališče? Zdi se, da je naš sekundarni cilj pravzaprav naš pravi cilj. No, če je to res tako, potem je to težava. Kaj želim povedati? Želimo zagotoviti jamstva. Tu je veliko poslancev že povedalo, vendar to ne pomeni, da smo proti izvanju tega sistema. Vendar, če se bomo omejili na tehnično in ekonomsko razpravo in bomo ob strani postili jamstva, ki zagotavljajo varovanje pravic potnikov, potem bomo naredili napako. Kaj ti? Na ta način bo prišlo še do večjega razkola med tistimi, ki želijo zagotoviti varnost in tistimi, ki želijo zagotoviti spoštovanje eh, pravic potnikov. Torej, morda bi se res morali več o tem pogovarjati. In potem še nekaj se mi zdi pomembno. španski predstavnik, ali nam lahko, prosim, poveste, kakšen je, je poprečni čakalni čas potnikov, ki prečkajo poleti uh, mejni prehod v Algecirasu? Hvala. Gospod Lopes Aguilar. Sí, Hvala. Kinga. Tudi sam bi se. Eh, pridružil tistim, ki pravijo, kako pomembno je, da se skupaj pogovarjamo s predstavniki nacionalnih parlamentov, eh, ko obravnavamo zakonodajne predloge, ki zadevajo upravljanje zunanjih meja, kot je ta svežen pametnih meja. to je nekaj, kar smo obravnavali iz različnih zornih kotov. In uh, videli smo različna mnenja, predstavitve nacionalnih izkušenj, uh, varovanja nacionalnih meja, ki so tudi zunanje meje na morju, na letališčih in tako naprej. Prisluhne se tudi predstavniku uh, mejne policije iz Algecirasa. Ne vem, če vsi veste, vendar to pristanišče je strateškega pomena za celotno Evropsko unijo. Tam je ogromen, ogromen promet, tam je ogromno potnikov, ki redno vstopa v Evropsko unijo. Kaj to pomeni, da so to potniki, ki redno prečkajo mejo, recimo sezonski delavci, ki pridejo iz Maroka delati v Evropsko unijo. In oni sami torej, redno prečkajo to mejo in tudi prispevajo k izvajanju storitev v našem ozemlju in prispevajo k BDP-ju. In ali ste računali, koliko bi, koliko bi ta svežen pametnih meja olajšal prečkanje meja s, s programom registriranih potnikov? In ali ste izračunali, kakšen bi bil multiplikativen učinek te poenostavitve prečkanja tujih potnikov, ki prihajajo iz Severne Afrike, iz Maroka, preko Alhisirasa v Španijo. Torej, na ta način bi olajšali tistim, ki redno prihajajo v Evropsko unijo, številni evropski poslanci, Eh, obžalujemo to, da o zunanjih mejah vedno govorimo v luči nezakonitih eh, migracij in tako naprej in želimo vedno bolj zapirati meje, ne pa da bi razmišljali tudi o rednih eh, migrantih, ki pridejo um, povsem zakonito delati v, na naše zemlje. Zagija. Hvala. Zadnje besedo pa bo dobil gospod Tot iz Mađarske iz nacionalne skupščine. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Tudi jaz bi rad pozdravil vse današnje sodelujoče v imenu naše nacionalne skupščine skupščine. Evropski sistem registracije na mejah prispeva k varnosti v regiji. Na mačarskem je policija tista, ki skrbi za te naloge in s tovrstnimi ukrepi bi olajšali njihovo delo. Pomembno je, da imamo dostop do registracijskih sistemov, do informacij v tovrstnih podatkovnih bazah, tako se lahko borimo proti čezmejnemu kriminalu, pomembno je, da pri tem ne pride do podaljšanja vrst na mejah, vsaj ne v veliki meri. Izpostavil bi naslednje. Žigi v potnih listih niso zgolj informacija za uradne organe, ampak tudi za lasnike teh potnih listov, ki tako vedo, kdaj so vstopili in kako dolgo lahko ostane v določeni državi. Tudi to je treba izpostaviti. Ko bo sistem začel delovati in ko v potnih listih ne bo več žigo, bi morali najti rešitev za to, tako da bodo lahko tudi v tem primeru potniki uh, dostopali do informacij glede tega, kdaj so vstopili in kdaj morajo izstopiti. Najlepša. Hvala. Merci. Uh, ma question s'adresse à monsieur. Izvolite. Moje vprašanje se nanaša na gospoda Harmsmo. Razložili ste, kakšen je sistem nadzora na letališču Šipol v zvezi s sistemom uh, uhoda eh, in izhoda. Uh, Dejali ste, da je treba določene eh, ljudi dodatno nadzirati. Nismo govorili veliko o tem. Zanima me, če je letališče izvedlo kakšne javnomnenjske raziskave glede tistih eh, ljudi, ki so bili nadzirani, ki so uporabljali te sisteme, kaj o tem menijo eh, sami, ali menijo, da so njihove pravice zaščitene. Hvala kolegi in kolegice, sedaj pa bom besedo predala gostom za 15 minut za komentarje in odgovore. Časa ni tako veliko, držali se bomo istega vrstnega reda kot v začetku. Gospod Blomkvist, izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vprašanja, ki eh, ste jih naslovili name. Poskušal bom uh, odgovoriti celovito, ne bom se skliceval na posamezna vprašanja, sem pa zaznal eh, določene teme, ki so bile eh, skupne vsem. Najprej naš nacionalni sistem vstopa in izstopa, kdo je odgovoren za podatke in kako dolgo se podatki hranijo. Da, imamo nacionalni sistem eh, vstopa in izstopa, tam najdemo alfanumerične podatke in Mejna policija je tista, ki skrbi za te podatke. Pet let ostanejo v podatkovni bazi, na voljo so uh, mejni policiji, policiji in carinikom. Vsi ti ljudje imajo dostop do podatkov, ampak zgolj zato, da izvajajo svoje dožnosti, svoje naloge, seveda. Več vprašanj je bilo povezanih z biometrijo, z biometričnimi podatki. Češ, uh, če raje uporabljamo prste vtise ali eh, podatke o obrazu ali oboje in zakaj. Trenutno imamo najraje prste vtise. Zakaj? Vsi sistemi, ki so bili razviti na evropski ravni, temeljijo na prstnih otisih. Na mejnih prehodih imamo opremo za to, eh, naša mejna straža je bila zato tudi izurjena, Govoril pa sem sicer o avtomatiziranih uh, sistemih, o katerih je govoril kolega uh, iz Nizozemske in tam se uporablja tudi prepoznava obraza. Po, našem, po naših izkušnjah je to varen sistem, ampak eh, zaenkrat ga moramo še testirati. V ta namen je EULISA pripravila pilotni projekt ki bo izvedeno v naslednjih mesecih. Z podatki o obrazu so povezani določeni izzivi. Nimajo vsi državljani tretjih držav biometričnega eh, potnega lista. Če želimo, na primer, eh, vsakega fotografirati, fotografirati njihov obraz pri temperaturi minus 30 stopinj, lahko nastanejo težave. na to vprašanje, kako dolgo se podatki hranijo v sistemu. To ni povezano zgolj z dostopom za organe pregona, ampak tudi z biometrijo kot eh, takšno, kateri podatki se hranijo. Če imamo v sistemu vstopen izstopa 10 prsnih otisov in podatke hranimo zgolj, zgolj 6 mesecev, lahko povzročimo težave potniku. Shraniti moramo namreč 10 otisov, eh, deset prstnih otisov in jih na to unesti v sistem. Ne gre zgolj za eh, težavnejše delo obmejne policije, tudi za potnika je najboljše, da dlje časa hranimo te podatke, tako da ne bodo nastale eh, vrste. Po tem, ko bomo dobili rezultate pilotnega projekta, se moramo odločiti glede tega. Številni ste omenili stroške. Strinjamo se, vprašanje stroškov je pomembno in stroški so precej visoki za svežen ukrepov za pametne meje. Rad pa bi še enkrat izpostavil, da je druga možnost, da to počnemo sami. Finska, Portugalska, Španija, Nizozemska imamo lastne sisteme. V vsakem primeru moramo nekaj narediti na naših mejah, jih urejati. In to bo morda stalo še več kot pa da poskrbimo za vzpostavitev sistema na evropski ravni. Če moramo razširiti en sam, obmejn, eh, en sam meni prehod, lahko to stane milijone. Skupen sistem je sicer eh, prav tako drag, ampak cenejši, če upoštevamo vse eh, različne elemente. Pogosto se zgodi tudi, da Eh, imamo v določenem trenutku ogromno potnikov, na to malce pozneje pa nikogar. Če razširimo mejne prehode, to pomeni, da smo neučinkoviti pri njihovi rabi. Na to vprašanje potnih listov. In eh, oseb, ki imajo več potnih listov. S tem ni nič narobe. Oseba lahko ima več potnih listov. To velja še posebej za Ruse in za eh, tiste, ki prihajajo iz nekdanjih sovjetskih republik. Te osebe lahko imajo šest ali pa sedem potnih listov in ko vstopijo v šengensko območje, lahko izberejo potni list, ki ga bodo pokazali eh, meni policiji. To ni nezakonito. Po našem mnenju pa je misija nemogoče, ugotoviti, kako dolgo so ostali v šengenskem območju. Včasih je tudi njihovo eh, ime v Tadžikistanu in Kirgistanu različno črkovano, tako da je izjemno težko eh, rešiti to vprašanje. Še na nekaj sem pozabil. Nekoga je zanimalo, če je naš program registriranih potnikov oblikovan tako, da mora potnik plačati za njega. Nažalost, še nimamo takšnega programa. Želimo pa si ga in zato želimo, da bo svežen pametnih meja končno začel čim prej delovati in da bomo lahko imeli uh, tudi program za registrirane potnike. Imamo zgolj sistem vstopa in izstopa. Hvala. Hvala, gospod Blomqvist. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa gospod Harmsma, izvolite. Um, Hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Diazu Demeri, gospe Fajon in gospe Halohalo, ki so obiskali letališče v Amsterdamu in uh, so lahko tam videli, kako deluje naš sistem, naš sistem in kaj bi se zgodilo, če bi spremenili sistem. Vaše vprašanje, gospod Fajon, je bilo, zakaj ne povemo, eh, zakaj nekdo ni dobil možnosti za uporabo programa za registrirane potnike. No, seveda potniku povemo, zakaj se je to zgodilo, zakaj je prišlo do težave, ne bomo pa teh podatkov eh, podali nikomor drugemu, naprimer zaposlovalcu te osebe, delodajalcu. gospod Diaz de Mera je govoril o tem, da imamo v eni državi eh, policiste, v drugi državi civiliste, v tretji državi pa vojake na meji. Namenoma nisem govoril eh, o tem, ker časa ni veliko, ampak mi smo nekakšna organizacija tipa eh, žandarmeri, žandarjo, kar pomeni, da imamo vojaški status, ampak nismo ravno eh, vojaki, smo ločena enota. Govorili ste o stroških povezanih eh, z našim programom registriranih potnikov. To je komercialen program, vsako leto morate uplačati članarino, približno od 100 eh, ali pa 200 evrov letno znaša ta članarina. Gospa Kauken, vaši dve vprašanji, prvi dve vprašanji bom obravnaval skupaj. Smo za bolj enostaven sistem? Da. Bolj kot je preprost, boljši bo, ker bomo s tem izboljšali tokove potnikov na naših menjih prehodih. Naslednji mesec se začenja pilotni projekt, s pomočjo katerega bomo lahko ugotovili, kaj se dogaja, če nekdo da zgolj prsne vtise, če fotografiramo zgolj njegov obraz in tako naprej. Sprašujemo se naprimer, koliko, potnih, eh, koliko prsnih vtisov je dovolj. Sprašujemo pa se tudi, če bo ta sistem dovolj varen in to je za nas bistvenega pomena. Spet gre za ravnoteže med enostavnim sistemom in visoko stopnjo varnosti. Tretje vprašanje ki ste ga izpostavili, gospa Kauken, je vprašanje organov pregona kot eh, sekundarni cilj. Če bi bilo to mogoče, če bi lahko organi pregona dostopali do teh podatkovnih baz, bi bilo to za nas dobro, ker bi lahko učinkoviteje upravljali naše naloge na menih prehodih. Se pa zavedamo, kakšne so politične razsežnosti povezave organov pregona s svežnjem za pametne meje. Da, če je to mogoče, Eh, da, govorim seveda v imenu eh, mene policije, eh, v tem primeru bi bili veseli to vrstnega dostopa. Gospod Krimi iz Italije, zanimalo vas je, če hranimo potovalne podatke. No, po pravici povedano, tega ne počnemo. Bi bilo to za nas uporabno? Da. Dobro bi bilo, če bi lahko uh, videli, kje in kdaj je nek potnik v preteklosti potoval, ampak zaradi različnih razprav v zvezi eh, s PNR, naprimer, teh podatkov zaenkrat ne shranjujemo. Ko pogledate eh, potni list neke osebe, pa vidite, kje je ta potovala. Vsaj eh, v primeru potovanj v tretje države, za katere so potrebni vizumi. Na to gospod Vermeulen iz Belgije vprašanje stroškov in eh, prednosti sistema. No, na to vprašanje težko odgovorim. Naš eh, program deluje že 14 let in eh, sam ne bi sedel na tem mestu, če eh, bi lahko odgovoril na to. O tem se lahko eh, pogovorimo pozneje. In še gospa Rovo. Ali smo povprašali potnike, kako se, nam, kako se jim zdijo naša evrata, naš uh, sistem. Da, to smo naredili. Občasno preverjamo njihova mnenja, ko vstopajo in izstopajo iz sistema. Pravijo, da jim je všeč, da pa se morajo uh, navaditi nanj, ker je včasih uh, težko najti pravo stran v potnem listu, na začetku imajo morda manjše težave, ampak sistem jim je všeč. Nobenih pripomb niso imeli eh, z vprašanjem zaupnosti naprimer, in zasebnosti. Hvala, gospod Harmsma. In še naš zadnji govornik, gospod Marcelo Arjona. Eh, eh, Hvala. Mikrofon. sem policist na prvi liniji in številnih podatkov nimam. Ne morem vedeti, recimo to, kdo hrani podatke, kdo obravnava podatke. Tega sam ne vem. Kaj zdaj pa še en gospoda Krimija, glede sistema ABC, ki se ga uporablja v našem pestanišču ta sistem se uporablja v potniškem delu, torej tam, kjer vstopajo in vstopajo potniki, ne pa tam, kjer vstopajo in vstopajo vozila. Morda bo tako v prihodnosti, vendar zaenkrat to še ni tako. Mi smo sodelovali v plotnem projektu za izvajanje sistema ABC. Menim, da je ta sistem pozitiven, namenjen je potnikom Evropske unije, ki so starejši od 18 let s tem so torej vrste manjše, ločijo se potniki iz tretjih držav in potniki EU in s tem je pritok hitrejši. Torej meni, da je uh, to dobro, ne vem pa kako bo s potniki, ki pridejo zvozili, to bomo videli v prihodnosti. Potem gospa Alvarez, kar zadeva čas čakanja na meji poleti to je nekaj, kar ni odvisno od policistov, to je tudi odvisno od tega, koliko ladi pride, kakš, kakšen je pretok um, torej, ljudi. Ko pride neka ladja, potem moramo preveriti avtomobile in čakajo morda 45 minut, pol ure, odvisno od tega, kar najdemo v vozilih, kajti nimamo vedno enakih težav. Včasih je kakšen eh, potni list tak, da je bil zmočen in je potem težko najti žig in tako naprej. Vsekakor pa bi uh, imeli nek registr, bi nam to pospešilo delovanje, potem bi bilo vseeno, koliko časa oziroma kakšen je potni list, če bi bil uničen ali zmočen, ker bi nam sistem dejal, kako dolgo je bil nekdo v EU. Potem vprašanje potnikov, ki pridejo delati k nam, recimo to so številne ženske, ki pridejo nabirati jagode in te osebe imajo vizum in uporabljamo tudi sistem viz, ki je zelo olajšal vstop takšnih potnikov oziroma potnic. In um, na ta način smo pospešili njihov prehod, zlasti ko gre za uh, začasne sezonske delavce. Enako velja tudi v Sevti. Eh, tudi ta imajo podoben sistem, sicer ga ne poznam dobro, vendar imajo nek tak sistem, uh, ki tudi olajša prestop meje, ki ga pa samo osebno pač ne poznam. Gospodin Zdemera je dejal, da smo policisti, tisti, ki v Španiji mm, torej nadziramo prehod meja, ki imamo stik z informacijami, In tisti, ki sodelujemo pri tem, smo bili večkrat preverjani, torej preverili so, da smo torej, policisti, da nimamo eh, kakšnih madežev v preteklosti in da bomo eh, poskrbeli za varnost eh, ljudi, ki živijo v neki državi in da bomo tudi lepo obravnavali potnike sam mm, menim, da so pogosto potniki eh, ogljufani v svojih državah izvora, ko jim nekdo da ponarejen potni listi, niso sami po sebi eh, torej, slabi ljudje. Tudi mi nismo slabi ljudje, mi poskušamo čim bolje upravljati svoje delo in skušam biti čim bolj učinkoviti uh, pri tem. Hvala. In še enkrat hvala za priložnost, da sem lahko spregovoril to. Najlepša hvala, gospod Arjona. Kolegi in kolegice, prišli smo do konca tega tretjega kroga. Hvala govornikom in hvala tistim, ki ste prispevali k razpravi. Ta je bila izjemno zanimiva in zelo uporabna. Upam, da se strinjate z mano. Sedaj pa bomo počakali, da se naši panelisti zamenjajo. Za predsedniški odr pa vabim tudi gospoda, gospoda Joseja Magalhaeša iz portugalskega parlamenta. On bo namreč moderiral četrti krok razprave.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 Okay, dear colleagues, uh, we'll... Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z našim delom, nadaljevali bomo z našo razpravo. Mislim, da že vsi poznate uh, pravila. Naslednja tema je zelo občutljiva. Gre namreč za vprašanje dostopa organov pregona do sistemov, ki jih že imamo in eh, do sistemov, ki jih bomo, vsaj upam, v prihodnosti imeli. Imamo dva govornika. Najprej bom besedo predal prvemu, druga govornica pa se nam bo pridružila malce pozneje. Imamo eno uro časa za razpravo. Prvi govornik je gospod Selen, ki je vodja oddelka za boj proti terorizmu na Zvezdnem ministrstvu za notranje zadeve iz Nemčije. Vsi komaj čakamo na eh, to predstavitev v Nemčiji, gospod Zelen, izvolite. Hvala lepa. Hvala tudi za to, da imam danes priložnost, da spregovorim o tem, kako se pri nas borimo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Upam, da bom lahko tudi glede celotnega svežna pametnih meja lahko prispeval eh, svoje mnenje. Dame in gospodje, tako pri organiziranem kriminalu kot pri terorizmu doživljamo internacionalizacijo pa tudi specializacijo skupin storilcev. Organizirani kriminal se vključuje na evropski trg. Evropski trg je zelo privlačen za organizirani kriminal in tu ravnajo, moram reči, zelo profesionalno. Mednarodni terorizem vidi na Zahodu zelo pomemben prostor za novačenje, pa tudi operativni prostor. In Če tudi vidimo, da na področju propagande, novačenja, koordinacije, komunikacije se veliko stvari seli v virtualni prostor, pa ne morejo preprečiti enega. Namreč skupina organiziranega kriminala mora tudi fizično zasesti prostor in zagotoviti tudi fizično prisotnost. To pa je možno samo, če tudi fizično odidejo na prostor, kjer želijo izvajati svoje operacije. Ne glede na to, kako različni so cilj in metode kriminalnih skupin, pa jih združuje to, da se vse te skupine gibljajo. To velja toliko bolj, ker te skupine delujejo zelo konspirativno, strokovno, uh, te skupine so išolene, da prepoznavajo eh, policijske ukrepe. Kolega vam je povedal, kako poskušajo kriminalci prelisičiti organe eh, odkrivanja in preprečevanja, imajo tudi programe kodiranja, da prikrijajo svojo komunikacijo in želijo prikriti tako, tako svojo komunikacijo, kot tudi svoje gibanje. Seveda pa računajo pri tem na najbolj zaupanja vredne in specializirane pripadnike svojih organizacij in vsekakor želijo preveriti in zagotoviti, da to niso um, prikriti obveščevalci. Zelo pogosto tu računajo na državljane tretjih držav. To so osrednje figure, ki nosijo v svojih državah nosilno vlogo. Gre za ljudi, ki izvajajo logistiko, ki načrtujejo operacije. To so visoko specializirani eh, kriminalci, ki igrajo zelo pomembno vlogo in ki skušajo tudi fizično potovati tako kot njihove organizacije skušajo prikriti svoje potovanje, um, recimo zavijajo ga v uh, nek vides poslovnega potovanja, uh, uporabljajo ponarejene dokumente, včasih pa tudi legalne dokumente. Kolegi so povedali, da imamo potnike, ki imajo uh, legalne dokumente, ki pa niso njihovi, imajo več potnih listin. Zato je zelo pomembno, da varnostni organi pravočasno odkrijejo eh, kriminalce oziroma tiste, ki načrtujejo teroristična dejanja. Eh, zelo pogosto lahko na ta način dosežemo uspeh. Včasih pa se lahko odzivamo šele potem, ko so se dogodki že zgodili. Gotovo se vsi spomnite primerov iz Pariza, Brusla in Kobenhavna. Vsakokrat se srečujemo z izzivom, kako doseči ravnovesje med zagotavljanjem varnosti in osebno svobodo. In to je zelo pomembno vprašanje tudi, ko govorimo o pametnih mejah potrebujemo ravnovesje, ki ga moramo poiskati in zelo pomembno je, da sam osvetlim varnostni vidik. Seveda je v zagotavljanje varnosti moj osnovni cilj, osnovni cilj mojega dela in zato bom tem tudi govoril. Nedvomno je zelo pomembno, da povišamo stopnjo varnosti. Obmejni organi morajo imeti možnost, da povečajo stopnjo varnosti, zato potrebujemo tudi ustrezne strukture. Sam sem prepričan, da je to izjemnega pomena in tudi brez dveletne faze evalvacije vam lahko povem, da je zelo pomembno, da zagotovite, da zagotovimo, organom odkrivanja in preprečevanja dostop do čim večjega obsega podatkov in zato lahko povem, da sistem vstopanja in izstopanja predstavlja dodano vrednost, pri čemer pa ne želimo otežiti prehajanja meja. To je moja ocena, ocena strokovnjaka. Vendar pa uporaba podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav nikakor ni zdravilo za vse. To je priložnost, ki nam omogoča, da se stavimo posamezne delčke mozaika. In vemo, da ima ta mozaik veliko delcev, veliko posameznih eh, koščkov. Zato je zelo pomembno, da uporabimo vrsto inštrumentov, ki nam omogočajo, da se stavimo te delčke eh, mozaika. In bolje, kot lahko uporabimo različne inštrumente v konkretnem primeru, seveda ob upoštevanju pravne države in zakonskih omejitev, večjo verjetnost imamo, da dobimo jasno sliko. Gre za operativna urodja, s katerim bi lahko v Evropi preprečili mnoge teroristične napade. To je urodje, ki omogoča varnostnim ogajom, da zasledujejo teroristične organe. To velja že danes. Prepričam pa sem, da bi sistem vstopanja in izstopanja lahko zagotovil še večjo stopno profesionalnosti za uh, varnostne organe. Potem, ko sem predstavil situacijo na abstraktni ravni, bi sedaj rad bil nekoliko konkretnejši. Pri tem bi začel najprej z inštrumenti, o katerih smo govorili. Nekateri inštrumenti so že bili omenjeni, če vzamemo API in PNR. Če bi se dogovorili o uporabi sistema PNR, sta to zelo koristna inštrumenta. Vendar pa ne smemo pozabiti, da zelo pogosto uporabljajo kriminalci tudi kopenske poti. Recimo, tisti, ki se želijo pridružiti islamski državi, pogosto potujejo po kopnem. Ne samo z letali. Uporabljajo tudi kopenske poti in pri tem nam recimo sistema APIM PNR ne bi koristila. Če vzamemo šengenski informacijski sistem, na dobri poti smo, da bomo ta sistem še bolj razvili in ga uporabili tudi pri tujih borcih. Vendar pa nam bo ta sistem pomagal le, če je oseba registrirana v sistemu in če smo tudi pravočasni, tako da se sploh lahko odzovemo. Kaj pa, če neka oseba ob vstopu sploh še ni v šengenskem informacijskem sistemu? Se pravi, če dobimo informacijo o določeni osebi šele potem, ko je ta oseba vstopila. V tem primeru nam šengenski informacijski sistem ne bo pomagal kaj dosti. Podobno velja za sistem VIS, kjer preverjamo prosilca ampak to nam nič ne pove o tem, ali je določena oseba tudi dejansko pripotovala in ali je ta oseba tudi dejansko odpotovala iz evropskega prostora. Pomislite tudi na države, ki nimajo več obveznosti vizumov. Vsak od omenjenih inštrumentov ima svojo korist. Vsak posamezni inštrument je koristen pri našem delu in v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, vendar pa, bodimo realistični, ni enega samega zdravila za vse. Nikakor noben od inštrumentov ne more v celoti rešiti pojavov, o katerih se pogovarjamo. Samo kombinacija različnih inštrumentov, različnih ukrepov glede na konkretni primer nam lahko pomaga, da bomo uspešni v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Tudi pri konceptu pametnih meja ni nič drugače. Čeprav govorimo predvsem o priseljevanju, pa seveda je tu pomemben tudi dostop za organe odkrivanja in preprečevanja. Za varnostne organe bi sistem vstopanja in izstopanja predstavljal zelo koristen pripomoček, saj nam omogoča, da bi se lahko pravočasno odzvali na grožnjo. Če govorimo o kazanskem pregonu, je to eno, drugo pa je preprečevanje. Izjemno koristno je, da dobimo dostop hitro in da so ti podatki med seboj povezani. Zato bi po mnenju strokovnjakov varnostni organi morali imeti možnost, da brez večjih težav pridobijo celotno sliko, jasno sliko o neki osebi. Le tako se bomo lahko tudi odzivali. Dal bi nekaj primerov z področja mednarodnega terorizma. Začel bi z naslednjim scenarijem. scenarij, o katerem bom govoril, ni tako zelo fiktiven. To so primeri, ki sem jih nekoliko spremenil. Gre za starejše primere, ehm, zato bom govoril bolj na abstraktni ravni. Recimo, predstavljamo si, da neki organi, ki niso iz Evrope, izvedo, da se pripravlja teroristični napad v Nemčiji in recimo, da nam to sporočijo. To žal ni tako nenavadno. Take informacije mi zelo pogosto dobivamo. In potem seveda moramo s to informacijo nekaj narediti, jo konkretno uporabiti. Potem pa da recimo ugotovimo, da so osumljenci v Franciji in Nemčiji. Na podlagi torej fragmentov informacij, ki smo jih dobili od partnerskih organov, te informacije združimo z operativnimi ukrepi in zvemo, da obstajajo osebe v Nemčiji, ki bi utegnile biti osumljenci. potem pa izvemo, da bo nekdo izven Evrope pripotoval za izvajanje operacij. Ugotovimo, da gre za operativnega načrtovalca ISISA. To je torej nekdo, ki igra pomembno vlogo v fazi pripravljanja, ki obišče lokacijo, kjer naj bi se to zgodilo, ki pripravi vse načrte, preden se operacija izvaja. To so osebe, ki ponavadi pripotujejo iz tujine, ki si ogleda lokacijo, kjer naj bi napadli. Glede te osebe vemo, da poleg zakonitih podatkov in dokumentov uporablja tudi ponarejene dokumente. Ti dokumenti lahko izvirajo iz kraje dokumentov, lahko so bili ukradeni bjanko dokumenti. To se je zgodilo recimo v Siriji, kjer so ukradli množico bjanko dokumentov. Lahko se zgodi tudi, da je to neka oseba, ki ima več imen, ki potuje in uporablja več imen. Ta oseba bi torej lahko pripotovala z legalnimi dokumenti ali pa pod nekim drugim imenom. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo zelo resno vzeti namige naših eh, sodelavcev iz tretje države. To pa seveda tudi pomeni, da če je nekdo pripotoval ali je na poti, se je že začela načrtovalna faza terorističnega napada. če so bili uporabljeni ponarejeni dokumenti ali večje število dokumentov, potem je seveda jasno, da bi bili biometrični podatki tu zelo koristni, ker bi nam dali jasnejšo sliko o tem, kakšen je trenutni položaj. Prav tako pa je za nas zelo pomembno tudi, da vemo, ali je neka oseba odpotovala. Če je ta oseba odpotovala, to pomeni, da je zaključila svoj del naloge. To torej pomeni, da je teroristična organizacija prešla iz faze načrtovanja v naslednjo fazo, ko pomeni, da bi se lahko začela operativna faza, takrat je nevarnost terorističnega napada bistveno višja. Če je prišlo do izstopa iz države, in je faza ogroženosti temu primerno višja, to pomeni, da moramo tudi mi stopnjevati naše varnostne ukrepe. To pomeni zato, da moramo razlikovati med tema dvema fazama. Torej, pomembno je, v kateri fazi ocenimo, da je nek teroristični napad. Če ugotovimo, da gre za mrežo, je zelo pomembno oceniti tudi, ali so drugi pripadniki v tej mreži pripotovali oziroma odpotovali. Žal ne moremo več govoriti o posamičnih dejanjih, pač pa vidimo, da se srečujemo tudi z večjim številom poskusov napadov, tudi povezanih na različnih krajih. To pomeni, da je zelo pomembno, da ugotovimo, ali je pripotovalo in odpotovalo več ljudi na različnih krajih in tu bi sistem vstopanja in izstopanja lahko odigral veliko vlogo. Žal, sicer lahko pride do zamude pri pridobivanju podatkov, lahko se zgodi, da neke podatke dobimo naključno, pri preverjanju in lahko se zgodi, da dobimo dostop do podatkov šele, ko je do potovanja že prišlo, ko se je pot že zgodila. Nek Abdul Al-Hazan, to ime sem si izmislil, bi lahko pripotoval v Nemčijo pred dvema tednoma, Tam je navezal stike s tremi operativnimi pripadniki, ki prihajajo iz Severne Afrike. Ta oseba bi lahko bila še v Nemčiji, lahko bi pa že odpotovala. Recimo, da imate te informacije s temi fragmenti, morate potem delati naprej in zagotavljati varnost. Rekonstrukcija je skratka zelo zamudna stvar, če nimate ustreznih podatkov. In ravno zato se tudi zauzemam za daljšo hrambo podatkov. Namreč hramba podatkov je bistven element, da sploh lahko pridemo do informacij in jih ustrezno povežemo med seboj. Prepričan sem, da boste tudi pri nadaljni razpravi eh, še slišali več o tem, kako zagotoviti uh, ustrezno ravnovesje med eh, varstvom osebnih podatkov in hrambo podatkov, kar je zelo pomembno za varnostnega vidika. S tem se zaključi ta moj scenarij. Bi pa rad spomnil tudi na obratno pot. Imamo tudi državljane tretjih držav, ki odhajajo iz Evrope zato, da bi se vključili v boje v Siriji. Recimo, da gre za državljane, ki se imajo eh, bivališče, ki imajo nek status v Evropi, ampak odhajajo v boj v tujino. To so osebe, ki se zadržujejo v tujini več kot šest mesecev, s čimer njihov status, ki ga imajo v Evropi, pravzaprav poteče take situacije včasih ugotovimo šele takrat, ko je neka oseba že odpotovala in brez ustreznih podatkov lahko ugotovimo, da je neka oseba postala džihadist šele takrat, ko se neka oseba pojavi na YouTubu in šele takrat lahko vidimo, da je neka oseba, ki je odpotovala iz Evrope, postala džihadist informacij o tem, kdaj je neka oseba odpotovala, ponovno pripotovala, skratka, kaj se dogaja s to osebo, včasih tega ne vemo. Ali je neka oseba tudi postala operativni pripadnik, ki bo izvajala nadaljne ukrepe. In ob koncu, in s tem bom zaključil, pa je, so zelo pomembna tudi druga področja kriminala, zlasti pri tihotapljenju drog, recimo. Imamo podoben način delovanja imamo operativce, logistike, ki so zaupanja vredne osebe. In če dobimo informacijo, da je eden od logistikov iz kartela, ki se ukvarja s tihotapljenjem mamil, da je taka oseba na poti ali je že v Evropi, potem bi bilo pomembno, da te informacije povežemo z drugimi. Recimo, lahko bi predvideli, da se dogaja pomembno načrtovanje pri trgovanju z drogami. Tako bi lahko predvideli tudi ustrezne dejavnosti v ciljni državi. Če torej vemo, da gre za neko osrednjo osebo nekega kartela, da se pripravlja velik posel z drogami, Če bi imeli podatke tudi o tem, da je nekdo pripotoval oziroma odpotoval, potem bi imeli jasnejšo sliko in bi varnostni organi lahko bolj ciljno ukrepali. To je zelo pomemben element. In samo s tem, da vemo, kdaj je neka oseba pripotovala oziroma odpotovala, bi lahko veliko bolje sestavili ta mozaik o tem, kaj se dogaja. In tudi iz tega razloga bi se rad zauzel na tem mestu za to, da ne pozabite na varnostne organe, ko gre za zagotavljanje varnosti in seveda tudi prostega gibanja. Ob koncu mi prosim dovolite, da rečem, da tukaj ne gre za ali ali. Ne glede na to, ali bomo imeli v sistem vstopanja in izstopanja, se varnostni organi morajo ustrezno odzvati. Nujno je, da lahko prepoznamo ciljne osebe in menim, da bi sistemom vstopanja in izstopanja pridobili sistem, ki bi bil manj zamuden in menimo, da bi na ta način tudi manj posegali v pretok potnikov kot če bi morali recimo zelo poostriti mejni nadzor za to, da bi prepoznali, kdo so potencijalni teroristi. Ta sistem se mi zdi, da bi bil veliko bolj pretočen. Rad bi povedal, da sem orisal samo nekaj primerov, vsekakor sem vam na voljo, tako med razpravo, pa tudi kadarkoli v prihodnje. Na voljo sem vam, da poglobimo to razpravo, lahko vam dam tudi še nadaljne primere in lahko vam tudi podrobneje predstavim, kakšne so potrebe varnostnih organov. Hvala lepa. Najlepša hvala. To je bil zelo zanimiv pogled v tveganja in izzive, ki so pred nami. Naslednja je gospa Evelyn Brower, je izredna profesorica za migracijsko pravo, strokovnjakinja in spregovorila bo o ločeni temi. Thank you, Mr. Chairman, and I'm honored to be invited here as legal expert. Najlepša hvala. Hvala, da ste me povabili kot pravno strokovnjakinjo na to sejo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. To se mi zdi, zdi izjemno dobra zamisel in veseli me, da lahko spregovorim o mojih pogledih na dodano vrednost pametnih. Eh, mej in na vidik eh, dostopa organov pregona do teh informacij. Sem izredna profesorica eh, v Amsterdamu, raziskovalka in tudi članica odbora Majers nevladne organizacije, ki je začela pripravljati predloge za področje pametnih mej leta 2013. Izpostavila bi tri kriterije, ki so pomembni in to so legitimnost, sorazmernost in učinkovitost. Te kriterije je treba upoštevati, ker jih izpostavlja tudi Evropsko sodišče, sodišče Evropske unije in pa uh, sodišče za človekove pravice v Strasburu. Izpostavila bom najpomembnejšo odločbo uh, prejšnjega leta o direktivi o hrambi podatkov, ki je bila sprejeta lani. Predstavila bom dva primera iz prakse, ki sta se mi porodila, ko razmišljamo o menem nadzoru in o podatkovnih bazah. Raziskovala sem vzpostavitev šengenskega informacijskega sistema. Še preden je ta sistem postal operativen, sem se srečala uh, z osebjem, sedaj verjetno veste, kako stara sem približno, in se pogovorila o tem, kaj menijo oni. Takrat so dejali, da imajo raje dvostransko sodelovanje in izmenjavo informacij z drugimi osebi, eh, z drugim osebjem, ki mu zaupajo, ki ga poznajo. Niso želeli evropske podatkovne baze, ker so menili, da bodo tako izgubili nadzor nad lastnimi eh, dosjeji, nad lastnimi podatki. Šengenski informacijski sistem je uspešno orodje, ker ima specifične cilje za eh, področje podatkov. In to me vedno spomni na dejstvo, kako pomembno je zaupanje, ko si izmenjujemo podatke. Moj drugi primer zadeva novico iz prejšnjega tedna. V nekaterih primerjih so uh, policisti zavrnili um, dajanje lastne DNK, zato da bi lahko uh, to izločili iz določenega dosjeja. Policisti ne zaupajo shranjevanju takšnih občutljivih podatkov v centralni podatkovni bazi, uh, ki bi lahko bila uh, žrtev hekerskega napada, naprimer. Ravno zato je tako pomembno utemeljiti to vrstne rešitve na zaupanju. Česa si želimo, kaj imamo in kaj potrebujemo? To so vprašanja, na katere moramo najti odgovore. Jasna definicija meja seveda ni preprosta ampak ko razmišljamo o funkciji zunanjih meja Evrope, ponavadi razmišljamo o boju proti nezakoniti e, migraciji, proti goljufiji na področju azila, govorimo o olaševanju zakonite migracije, o prostem gibanju in o boju proti terorizmu in eh, resnemu kriminalu. Kolega je o tem že govoril imamo tri podatkovne baze, ki so že operativne. Šengenski informacijski sistem je eno teh, na to vizumski informacijski sistem in pa Eurodac, kjer najdemo po, eh, prstne otise vseh prosilcev za azil v Evropi. Tako SIS in VIS sta na voljo organom pregona. Zakonodaja, ki ureja VIS, govori tudi o preprečevanju grožen za notranjo varnost v državah članicah. Od 20. julija 2015 eh, naprej pa bo tudi Eurodak na voljo za uporabo organov pregona. Vsi ti trije sistemi zadevajo zgolj državljanje tretjih držav. Gre za registracijo teh v sistemu VIS in Eurodak, delno pa tudi v SIS. In to ni povezano eh, z morebitno eh, povezavo z neko eh, preiskavo na področju kriminala. Poleg takšne uporabe SISA, poleg Evropskega naloga za pridržanje in direktive o API, nimamo sistema, ki bi vključeval eh, tudi osebne podatke državljanov EU. Centralna podatkovna baza za potne liste eh, državljanov EU je bila zavrnjena, ko je bilo eh, govora o uredbi o biometričnih potnih listih na ravni EU. Kaj potrebujemo? Glede na napade v Parizu in Kopenhavnu obstaja dejanska potreba potem, da sledimo ljudem, ki so grožnja za našo varnost. Politiki sedaj vedno več govorijo o pametnih mejah, pa tudi o sistemu PNR, ne nujno zaradi teh zadnjih dogodkov. Ko se pogovarjamo o teh ukrepih, pa moramo ugotoviti, če nam bodo podatki v sistemu, sistemu PNR in podatki v sistemu vstopa in izstopa dejansko pripomogli k preprečevanju tovrstnih grožen. Dejstvo je, da so akteri v teh napadih bili stari znanci organov pregona. Morda bi se morali osredotočiti na tiste razloge, ki, preprečili, ki niso preprečili teh napadov. Nekateri so bili državljani Evropske unije, nekateri niso nikoli zapustili svoje države. Kakšna je torej dodana vrednost uh, sistema vstopa in izstopa za organe pregona? Komisija je podarila tudi včeraj na včerajšnji razpravi, da zaenkrat še ni bila sprejeta odločitev o potrebi uh, dostopa za organe pregona. Komisija je dejala tudi, da bi morali upoštevati uh, vse te elemente v sami eh, tehnični arhitekturi sistema. Omenili smo tudi podaljšanje eh, obdobja hrambe podatkov na pet let. Zato, ker organi pregona lažje delajo eh, s podatki, ki jih hranimo dlje časa. Dostop za organe pregona in odločitev o eh, orodjih, ki bodo za organe pregona na voljo, je lahko sprejeta zgolj potem, ko se odločimo o osnovnem cilju sistema vstopa in izstopa in programa za registracijo potnikov. Potrebujemo pravo analizo, tako da bomo zagotovili učinkovitost ukrepov, kot tudi legitimno samega predloga. In sedaj načelo sorazmernosti, kar je povezano tudi z varstvom eh, podatkov, zasebnostjo in sodbami sodišča Evropske unije. Glede na sodbo z dne 8. aprila 2014 je sodišče ugotovilo, da direktiva o varstvu podatkov ni pravilno oblikovana, zato ker lahko pride do zlorabe osebnih podatkov. Ne nudi namreč dovolj jasnih jamstev, da ne bo prišlo do zlorabe, ne omogoča ustreznega nadzora. Ta sodba je izjemno pomembna za Evropsko unijo. Upoštevati je treba kriterije, ki jih je spostavilo sodišče, ko sprejemamo odločitve o pametnih mejah. V nasprotnem primeru se bo zakonodaja znašla v težavah. Časa ni dovolj, da bi eh, na široko predstavila eh, to sodbo in druge dosjeje Evropskega sodišča. Vseeno pa bi rada povedala, da je treba te temeljne pravice, kot je eh, zaščita prostega gibanja, tako za državljane Evropske unije, kot tudi za državljane tretjih držav, izjemno, eh, da so izjemno pomembne. Imam tri končne sklepe. Preden sprejmemo končne ukrepe, moramo odgovoriti na naslednje vprašanje. Kateri cilj in katero orodje potrebujemo? Od tega je odvisno tudi, kakšen obseg bodo ta orodja imela. Če bomo podatke in sisteme omejili zgolj za državljane tretjih držav, potem vprašanje, če bomo uspešni, zato ker v nekaterih primerjih iščemo državljane Evropske unije, ki v nekaterih primerjih niso nikoli zapustili svoje države. In zato se moramo vprašati, kako učinkovito so lahko takšna eh, orodja za iskanje teh oseb. Naše odločitve morajo temeljiti na dokazih. Oceniti moramo obstoječe podatkovne sisteme, Eh, VIS, SIS in druge mehanizme za izmenjavo podatkov. Eurodag bo ocenjen leta 2018. Zakaj ne bi počakali na to oceno? Zakaj preprosto sprejemamo dejstvo, da Europol ne deluje? Oceniti bi morali tudi Europolov informacijski sistem, ki ga uporabljajo organi pregona. Pogotoviti moramo, zakaj ne deluje in kaj bi lahko izboljšali. Preden se odločimo o dodatnih ukrepih, bi rada pozvala nacionalne in eh, evropske poslance, da analizirajo trenutne vrzeli na področju sodelovanja, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Omejiti moramo ne zgolj eh, shranjevanja osebnih podatkov, ampak tudi pristojnosti organov, ki bodo imeli dostop do teh podatkov. Primer na sodišču je pokazal, da splošni nadzorni sistemi niso spremljivi, niso sorazmerni. Zagotoviti moramo natančnost, zanesljivost in varnost eh, obdelave podatkov. To pomeni, da moramo imeti eh, omejeno obdobje eh, obdelave podatkov, eh, biometričnih podatkov in drugih podatkov le tako lahko zagotovimo zaupanje, ki sem ga prej eh, omenila. Nacionalni organi pregona si morajo med sabo eh, zaupati, tako da bodo lahko vedeli, da so informa informacije, ki jih imajo in si jih izmenjujejo, zanesljive in da jih nihče ne bo izgubil oziroma zlorabil. Zaupanje je potrebno tudi med tistimi, ki sprejemajo zakonodajo in organi pregona samimi. Zaupati se morajo zakonodajalci in parlamenti. Tehnična urodja moramo razviti zgolj takrat, ko so ta potrebna in ko je bila sprejeta demokratična odločitev o njihovi vzpostavitvi. Najpomembnejše pa je zagotoviti zaupanje med zakonodajalci in državljani. Sprejeti je treba zgolj tiste ukrepe, ki so potrebni in, in učinkoviti pri zagotavljanju varnosti. Ne smemo posegati v temeljne pravice. Hvala. Super. Hvala lepa. Profesor Braverjeva, sedaj bomo lahko govorili o temah, ki so nam bile predstavljene. Najprej bom dal besedo govornikom iz nacionalnih parlamentov. Najprej Tim Osterman iz nemškega Bundestaga. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čeprav je glavni namen pametnih meja drug, pa seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne organe. Informacije o tem, kje in kdaj je nekdo šel čez mejo, lahko predstavljajo pomemben podatek o poteh oseb, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom. In gospod Celen nam je dal zelo dragocen primer. Imamo težave tehnične težave s prevajanjem. Nismo slišali tolmačenja portugalščine, sedaj pa ga slišimo dobro. Eh, Zelo pomembno torej je, da zagotovimo varnostnim organom dostop. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi odrezali in onemogočili dostop varnostnim organom. Mislim, da moramo poiskati rešitev, ki bo upoštevala tako pravne oziroma zakonske zahteve glede varovanja podatkov, po drugi strani pa potrebujemo rešitev, ki bo omogočila dostop. Mislim, da gre tukaj za vprašanje ne ali Naj imajo varnostni organi dostop, ampak kako naj ga zagotovimo? Zagotoviti pa ga je treba čim prej. Mislim, da evalvacija ni potrebna, samo po nepotrebnem bi nam vzela dve leti časa. Hvala lepa. Drugi govornik bo gospod Sebastian Gonzales iz španskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči naj povem, da zelo pozitivno ocenjujem to, da imamo medparlamentarni odbor Libe za področje pametnih meja. Hvala za vse informacije, ki smo jih dobili strani govornikov danes in včeraj, ko gre za temo, s katero se ukvarjamo. Dve vprašanji. Eno splošno vprašanje glede stališča Mm, španske kraljevine glede pameti meja in drugič bi povedal nekaj konkretnega glede dostava policije do sistema. Kar zadeva prvo vprašanje, naj povem, da španski parlament je že obravnaval zakonodajni predlog komisije glede eh, svežnja pametnih meja in podpira odločno izvajanje skupnega sistema izstop in vstopa v šengenskem območju, ki bi nam dal na voljo zanesljive podatke o migracijah. S tem bi tudi zboljšali nadzor naših meja preko registra potnikov. Kar zadeva dostop policijskih uh, organov do sistema, menim, da moramo to odločno podpreti. S tem bi dosegli dodano vrednost in na ta način bi tudi te sistemi imeli nek smisel. Gospod Selen je podrobno predstavil, kakšna tveganja trenutno obstajajo v Evropi. Dostop bi moral biti na voljo takoj, ko bi vzpostavili sistem, ne šele čez dve leti tako kot to predlaga trenutni zakonodajni predlog. Nekateri kolegi so danes in včeraj izrazili nestrinjanje s tem, da bi policija lahko dostopala do sistemov. Ne razumem točno, zakaj, vendar menim, da je to nekaj, kar je povezano z. Uh, pravicami glede zasebnosti. Seveda je potrebno zagotoviti to, kar je tudi povedala gospa Brover, doseči jamstva. Vendar potrebujemo neko ravnovesje. Gospod Jazdemera je eh, izpostavil več vprašanj, ki jih moramo upoštevati in tudi izpostavljamo morebitne dvome. Ne bom ponavljal tega, kar je dejal, vendar moram imeti v misli to, kar je rekel. Za zaključek naj povem, da smo vsi zelo zaskrbljeni zaradi terorizma in zavedamo se, da potrebujemo učinkovite ukrepe proti temu. In zato potrebujemo dostop do podatkov. In čas hrambe podatkov mora biti dovolj uh, dolg, da bo koristen v preiskovalne namene. Za konec naj povem nekaj, kar je meni zelo pomembno. In s tem, o tem je tudi govorila gospa Brower, potrebujemo zaupanje in moramo zagotoviti varnost in varnost tudi uravnovesiti s potrebo po svobodi. Hvala. Sedaj pa dajem besedo eh, gospe Revadovolon, eh, evropski poslanki. Hvala. Gospod predsedujoči, ta svežnji ima dvojni cilj, da bi poenostavili prečkanje mej, pa da bi tudi olajšali dostop državljanov tretjih držav. Želimo poenostaviti sistem in če bi ta sistem spremenili, bi potem bi tudi cilj uh, spremenili, to pa bi zahtevalo dodatno uh, presojo vpliva morali bi ugotoviti, kakšna je dodana vrednost pametnih meja. Dostop policijskih enot do informacij mora biti sorazmeren in upoštevati uh, uh, uh, varstvo zasebnosti podatkov in zasebnega življenja. Ali imamo konkretne podatke glede tega, kako SIS in VIS pomagata v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. O tem je govorila gospod Braver, vendar želim konkretne podatke. Ali izboljšava prečkanja meja lahko je v enakem sistemu z, z, z podobnimi cilji? Hvala. Sedaj bom dal besedo kolegu iz litovskega parlamenta, gospod Štaj Sedbrus. Izvolite. Dekoljo, e, na... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pridružil bi se mm, kolegom, ki so podprli to, da bi organi pregona lahko dostopali do sistema za vstop in izstop. Nam se to zdi zelo pomembno v Litvi. Naj vam povem, kakšne so naše izkušnje. Mi imamo svoj nacionalni sistem vstopa in izstopa in naši eh, policisti in celiniki ga lahko uporabljajo pri preiskavi eh, kaznevih dejanj, pa tudi pri preprečevanju kaznevih dejanj. Podpiramo tiste države in tiste institucije, ki so za to, da omogočimo organom pregona dostop do podatkov. Veliko držav, recimo Španija, Nemčija, Švica meni, da je to potrebno. Nekateri so zaskrbljeni, da bo to postal glavni cilj sistema. Seveda to ne sme biti glavni cilj, to mora biti sekundarni cilj. Govorili smo tudi o stroških eh, naložbe v ta sistem in o dodani vrednosti te naložbe. Dostop do teh podatkov bo seveda prispeval v dodani vrednosti. Gospod Dias zamere je govoril o varstvu podatkov in o pomembnosti tega vidika. E, Litovski inšpektorat za varstvo podatkov je podal svoje mnenje in ga posedoval pristojnemu odboru litovskega parlamenta. V tem mnenju je pisalo, da je treba biti glede tega zelo odločen. Gospodija z Demera je dejal, da različne vrste uradnikov lahko ima eh, dostop do teh podatkov. Pri nas je sistem podobno kot na finskem. Imamo posebno vojaško policijo, če tako rečemo, ki potem lahko dostopa do teh podatkov. Vendar moramo se strinjati glede pravila dostop, dostopa do podatkov in to potem morajo pristojni organi upoštevati. Moramo se dogovoriti, v kakšnem obsegu so lahko podatki na voljo in prav tako smo slišali, kakšno je stališče Evropskega sodišča in mi to podpiramo. Vsak organ, ki lahko dokaže, da potrebuje podatke, bi moral imeti dostop do njih. Mi smo za to. da je treba informacije čim prej posredovati. Drugače, kot to predlaga Evropska komisija, dostop do informacij je treba omogočati od prvega dne, ko bo sistem začel delovati. Videli smo, kakšne so izkušnje naših kolegov in upam, da se to, kar se bo zgodilo, ne bo ponovilo. Zdaj pa uh, govornik iz Malte, gospod Francis Zamit, izvolite. Thank you. Hvala lepa. Sedaj se približujemo koncu našega sestanka glede pametnih meja za naše meje in vedno bolj se pogovarjamo o temi, ki je bila že večkrat izpostavljena in ki je izpostavil gospod Selen, torej glede tega, da dobimo pravo ravnovesje. In mislim, da. Eh, o ravnovesju lahko govorimo z različnih vidikov. Ko smo začeli včeraj našo razpravo, smo povdarili, eh, da potrebujemo nove sisteme, zato da bi ulajšali prečkanje meja, zato da bomo poenostavili prečkanje meja in da bomo samo tako spopadli z večjim pretokom potnikov, ki prečkajo naše meje. No, sedaj ob koncu naših, našega srečanja pa se pogovarjamo o vidiku varnosti in o tem, da imamo na voljo prave informacije. Nek govornik je pregovoril, če sploh imamo kompatibilne cilje. In menim, da je ravnovesje ravno to, da zagotovim, da sta ta oba cilja kompatibilna med sabo. Torej, da imamo elektronske sisteme, ki nam. Uh, omogočijo lažje predpečkanje meje, hkrati pa nam omogočajo dostop do informacij z varnostnega vidika. Hkrati pa se tudi ukvarjamo z vprašanjem ravnovesja eh, druge vrste. Gre za ravnovesje med potrebnimi ukrepi in s tem, da moramo te eh, ukrepe minimalizirati in ne kršiti človekovih pravic. Tu moramo tudi poštevati sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je podarilo vidik učinkovitosti in sorazmernosti. Sorazmernost pomeni, da imamo minimalističen pristop. Če potrebujemo manj podatkov, potem potrebujemo manj podatkov, ne pa več. Če moramo odpadke hraniti manj mesecev, potem, potem moramo hraniti manj mesecev in ne več in tako naprej. Potem je tu še en vidik ravnovesja, ki bi ga rad izpostavil. In sicer to je pravzaprav nekak, nekakšna sestavljanka, nekakšen, eh, nekakšen, eh, eh, nekakšna situacija, kjer imamo več sistemov. Imamo vizumski informacijski sistem in tudi, če imamo sestavljanko, je potem glavni izziv to, ali bodo vsi ti deli sestavljanke dobro delovali med sabo. In s tem uh, prihajam do svojega zadnjega komentarja. No, kaj smo videli ob zadnjih terorističnih napadih v Evropi? Pogosto se zgodi, da ni problem, da nismo imeli informacij o posameznikih. Posameznike smo identificirali. Vendar eh, vprašanje je, kako se je te podatke obravnavalo. Torej, ali so ti sistemi med sabo dovolj dobro komunicirali. In sedaj bomo dobili na voljo še dodatne podatke. In če imamo dodatne podatke, potem potrebujemo zmogljivosti in način za dešifriranje vseh teh podatkov, ki naj nam potem koristijo. Sam prihajam iz Malte, kjer vidimo še druga dva vidika, vidik nezakonitih migracij in poleg tega se tudi želimo spopasti uh, z e, drugim pozitivnim izzivom, kako bi imeli več turizma. Tudi tu moramo e, doseči pravo ravnovesje. Mislim, da to e, torej zaključek naše konfesije, da potrebujemo pravo ravnovesje. Da, sedaj pa bom dal besedo gospodu Dupreju, Evropskemu poslancu. Izvolite. Hvala, gospod Depre, se pišem, ne Dupreju. Hvala govornikom za kakovost današnjih prispevkov. In imam nekaj vprašanja za gospo Brauer. E, e, začuti se lušno nelagodje glede sodelovanja. Ali menite, da je varstvo osebnih podatkov nekaj, za kar se vam zdi nacionalni sistemi bolj primerni. Imel sem občutek, da ste vi bolj naklonjeni temu, kot pa da bi imeli neki evropski srednji sistem. Morda sem pa tudi na robe to tolmačil, vendar takšen vtis sem dobil. Potem drugič. Vprašanje sorazmernosti. Torej sodbe sodišča pravi, da je nesrazmerno hraniti podatke vse zato, da bi našli nekaj osumljencev. Torej, če pa želimo omejiti število uh, oseb, ki jih preverjamo, potem jih moramo profilirati. Recimo, če vzajemo uh, eh, džihadiste in jih želimo profilirati, potem uh, uh, jih bomo profilirali glede na barvo in tako naprej in potem boste znova tarča napadov. Torej, uh, morali bi torej profilirati ljudi glede na nekatere določene podatke, ki jih že imamo. Torej, morda, če bi se odrekli enemu sistemu, bi potem uh, uvedli drugega, ki bi lahko bil pa še bolj problematičen, ravno zaradi vseh teh vidikov. Gospod Selen, zelo mi je bil všeč vaš prispevek, ki nas je prepričal, tako kot malteškega kolega, da za vse sisteme je pravzaprav uh, zelo pomemben vidik varnosti in eh, sistem bi nam omogočil, da bi gotovili, da je nekdo eh, predolgo na ozemlju EU. No, ko gre za sistem stopanja in stopa, menim, da obstaja določena neskladja in to nam lahko povzroči težave prihodnih let. Recimo, mladi džihadisti, ki iz Evrope odidejo v Irak, v Sirijo in tako naprej. Oni imajo državljanstvo naših držav, oni so francozi, nemci in tako naprej. In kaj nam tu lahko, kako nam tu lahko pomaga sistem vstopanja stopa? Se bo ta sistem tako ali tako uh, zaznaval samo potnike tretjih držav? Torej, če se nek džihadist vrne iz Sirije, tega sta sistem ne bo zaznal. Torej, če bomo imeli PNR, potem ga bo sistem um, zaznal, če se bo vrnil z letalom. Vendar pa, če se bo ta džihadist vrnil mm, z, z ladjo, z, avtom, z, z avtomobilom, ga potem noben sistem ne bo zaznal. In torej, imamo problem uh, neskladnosti. Torej, vsi se strinjajo, da so teroristi uh, glavna grožnja v, za prihodnost, vendar nam ta sistem konkretno ne bo nič pomagal. In tudi, če ima PNR, nam ne bo pomagal pri tem. Zato, da bi odpravili to grožnjo. Torej, morda je mi moralo na splošno zadevo še enkrat pregledati, da bi videli, katere mehanizme že imamo, kajti tu se mi res zdi, da obstaja očitno neskladje in očitna pomankljivost, ki jo treba odpraviti. Hvala lepa. Seveda si želimo popolne sisteme. Sedaj pa bom dal besedo slovenskemu kolegu hvala predsedujoči za besedo pozdravljam vse udeležence današnjega srečanja in seveda ga tudi pozdravljam ker mislim da je tako srečanje zelo dobrodošlo lahko izmenjamo izkušnje seveda različnih nacionalnih eh, držav in vidimo potem kaj dejansko je potrebno pri uvedbi morebitnih teh ukrepov. naj povem da v sloveniji pozdravljamo eh, ukrepe ki se pripravljajo torej ukrepe na področju pametne meje imamo pa seveda tudi določene pomisleke tako da kot jih imate tudi v drugih državah. eden se nanaša seveda na finančno breme ki ga bo to nosilo za seboj seveda tudi vprašanje interoperabilnosti. Tisto, kar pa nas najbolj nekako eh, zaskrbljuje, je pa uporaba biometričnih podatkov, ker se zavedamo, da so biometrični podatki eh, podatki avtentični o posamezniku in v primeru, če se lahko zlorabijo, ima lahko tudi zelo daljnosežne posledice in se lahko eh, uporaba, zloraba teh podatkov obrne tudi proti temu cilju, ki ga zasledujemo zavedamo se eh, kar se morda dolgo nismo zavedali da je varnost ena najpomembnejša dobrina v evropi smo dolgo časa živeli v miru sedaj pa vidimo da se je počasi začelo to načenjati in je evropsko območje zelo zanimivo seveda za vse ljudi eh, predvsem zaradi varovanja človekovih pravic ki je na zelo visoki stopnji na tem območju in pa tudi zaradi vseh drugih socialnih eh, pravic mislim da to kar je rekel gospod celan da moramo biti zelo previdni pri tem. Eh, selen se opravičujem da moramo se pravi en sam ukrep ne bo dal rešitve ampak moramo tukaj skrbeti za celovitost ukrepov. na eni strani je bilo v rimu ko sem bila na konferenci govora o beguncih in o tem kako jim je potrebno zagotavljati človekove pravice in kako biti liberalen do njih na drugi strani pa recimo so ti ukrepi pomenijo nek način eh, omejevanja eh, prihoda ljudi na območje evropske unije unije mislim pa da poleg eh, teh eh, se pravi poleg beguncev moramo zelo razmišljati tudi o redni migracijski politiki zavedati se kaj pravzaprav potrebujemo kajti evropa se stara in potrebujemo dotok eh, svežih seveda Eh, potencialov mislim pa da tukaj bi morali tudi na nacionalni ravni se bolj povezati in poenotiti ehm, nacionalne politike pri teh potrebah seveda je pa tle še vprašanje terorizma in mednarodnega kriminala menim pa da moramo dati tudi celovit poudarek medkulturnim kompetencam tu živečega ljudstva kajti tudi to lahko predstavlja nevarnost ob povečanem dotoku tujih ljudi bi pa imela morda vprašanje za gospo obravor eh, pogovarjamo se danes o konfliktu na eni strani o zasebnih se pravi o zasebnosti o človekovi pravici in na drugi strani o interesu javnosti pa me zanima in jo sprašujem ker podrobno ne poznam te sodbe evropskega sodišča ali so ti kriteriji ki jih je sodišče navedlo pomenijo neko rešitev na ta vprašanja glede tega konflikta med zasebnostjo in javnostjo v povezavi s pametno mejo hvala Very well. uh, the next... Dobro. Naslednji kolega bo iz Švice Ignacio Kasi. Izvolite. You have the floor. Signor Presidente, signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziare. Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej hvala odboru Libe za to, da ste pobili tudi delegacijo iz Švice. Če tudi Švica nima zunanjih meja, um, ehm, Schengna, No, je pa naša država zelo zainteresirana za ta uh, svežen pametnih meja. Imam dve vprašanje in pripombo. Prvič, zelo sem presenečen, ko sem poslušal gospod Brauer ko je govorila o koordinaciji z drugimi organi znotraj Evropske unije, zlasti z Europolom in instrumenti, ki jih ima na voljo Europol. V prejetih dokumentih nisem dobil specifične dokumentacije glede tega in bi, bi rad bolje spoznal, zvedel, za kakšno koordinacijo uh, gre. Torej, to bi morali vedeti, predem gremo naprej s projektom pametnih meja. Potem drugo vprašanje. V naših parlamentih smo vsi videli, kako uh, težko je izpeljati velike IT projekte, z njimi so povezani veliki stroški, pa tudi velike možnosti tehničnih napak. Tudi o tem nismo veliko govorili na tej zelo zanimivi dvodnevni konferenci. In tretji element je bolj politične narave, to je vprašanje, ki ga naslanja tudi na, druge, na, na poslance drugih parlamentov in sicer, kaj je bolj pomembno varnost zunanje meje v svetu, ki je danes manj varen zaradi terorističnih atentatov, ali pa je bolj pomembno poenostaviti uh, eh, operaciji na uh, preprečkanju meja. Seveda bi bilo idealno, če bi lahko dosegli oboje. To bi bilo najboljša rešitev. Sedaj pa gospod Jazdmer, izvolite. Bueno, gracias, ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se odzval na nekatere komentarje, ki smo jih slišali. Torej, rad bi na ta način prispeval k razpravi. Eh, nekatere stvari pač predstavimo, ki temelijo na empiričnih izkušnjah, torej s tem, ko poznamo realnost. In rad bi tu podal nekaj utrditev. Ne želim popravljati drugih govornikov, vendar pa bi rad razjasnil svoje stališče, sam sem poročevalec za to temo. Že včeraj sem govoril o primarnih pravicah oziroma o primarnem pravu in zadeva varstvo osebnih podatkov. Bom pa povedal še nekaj več. Člen 8 listin o temeljih pravicah je nekaj, kar moramo vedno upoštevati pri vsakem zakonodajnem delu. Potem člen 16 pogodbe o delovanju Evropske unije. To je tudi primarno pravo Evropske unije. Potem človekove pravice so univerzalne in nimajo hierarhije. Vse veljajo vedno. Torej, tu gre za varovanje človekovih pravic in tega nikoli ne moremo ovreči. Potem drugič. Strinjam se z nekaterimi kolegi. Govorili smo o zaupanju. Eh, zaupanje eh, je nekaj, kar lahko definiramo, vendar jo je treba tudi zaznati in občutiti kot tako. In Zdi se mi, da Europol ne deluje. Sam sem bil v pravnem odboru Europola in sem poročevalec za uredbo za Europol. In lahko rečem, da Europol deluje. Sveda se vsaka stvar lahko izboljša, vendar mora delovati in potrebuje več instrumentov. Potem pa naravno pomemben rešen instrument. In ko trdimo, da bi lahko PNR škodoval zasebnosti, potem lahko rečemo, da imamo zakonodajni akt, ki varuje zasebnost in prepoveduje, naprimer, zbiranje podatkov glede spola, članstva v sindikatih in tako naprej. Skratka, gre za varstvo zasebnosti in kakšne pravice daje, da, da se lahko podatki popravijo, da lahko pride do uh, eh, očkodnin in tako naprej. Torej, moramo se argumentirano pogovarjati, moramo poznati zadeve, o katerih se pogovarjamo. Naj zaključim. pogovoriš, te poslušam, ker imaš veliko povedati. Čeprav se morda ne strinjava vedno, vendar zelo spoštujem to, kar praviš. V prejšnjem delu je predstavnik nizozemske uh, policije govoril o tem, kako pomembna je interoperabilnost. Potem je o tem govoril tudi malteški kolega uh, to je zelo pomembno. Seveda to, kar imamo, ni edini instrument. Vsi ti instrumenti, ki jih imamo, ne bom še enkrat našteval, katere imamo, ker, vem, ker smo že o njih govorili, mora biti interoperabilni. Na ta način bi izboljšali uh, bolj fluiden nadzor zunanih meja, in tudi bi dosegli boljšo varovanje podatkov in zasebnosti. No, s tem bom zaključil, kajti ne želim torej, predolgo govoriti. To, pač želel sem se odzvati na to, kar smo slišali. Hvala. Okay. Torej, ne bom govoril še o bolj zapletenih eh, zadevah, kot so preventivne strategije. To je sedaj zelo aktualna tema in glavna skrb številnih. No, še zadnji govornik na mojem seznamu. Oziroma, ne bi morda še kdo drug želel besedo. Sicer pa bo zadnji govornik, oziroma zadnja govornica, eh, Ana Gomeš, evropska poslanka. Out, uh... Eh, v tem parlamentu sem že sodelovala na področju um, varstva in, in zasebnih podatkov in seveda je to uh, nekaj, kar je zelo pomembno za organe pregona, ki si morajo deliti uh, podatke. Seveda pa to mora biti skladno z varstvom podatkov ne le državljanov EU, temveč tudi tretji državljan. Kako doseči takšno ravnovesje, sorazmernost, varstvo podatkov? Torej, ta pravila morajo potem tudi veljati za vse. Europol moramo ukrepiti, to bi bilo zelo pomembno urodje tako kot Augustin Diazemera ima ključno vlogo in bi lahko imel še večji pomen. Zakaj? Tudi na ravni držav članic vidimo, da ni dovolj interoperabilnost. In to je povezano s pomankanjem zaupanja. Recimo, to se dogaja v moji državi, na portugalskem, To je tudi država našega predsedujočega danes. Recimo, naše obveščevalne službe ne morejo prestrezati teroristov. Eh, vendar to vseeno počnejo čeprav nimajo pravne podlage za to. In kaj se zgodi? Ni zaupanja med organi, med različnimi organi pregona. In to se potem seveda dogaja tudi v drugih državah. In to je pereče vprašanje. Potrebujemo dosleden pristop. In svoje nemške kolege bi nekaj vprašali, živimo pač v nemški Evropi, če ne me še čele ne kako lahko govorimo o pametnih mejah. To sem tudi vprašala komisijo, vendar vseeno je včeraj postanje komisije priznal, da to je problem. Kako lahko govorimo o nemških mejah, če zanemarjamo dejstvo, da odpiramo svoje eh, meje bogatašem, ki pridejo za zlatimi vizumi. In to je lahko potem tudi izvor organiziranega kriminala ki morda nekaj časa speč. Tu se lahko naveže na to, kar je dejal malteški kolega. Torej, težko nadziramo džihadiste, regularne migrante, hkrati pa želimo spodbojati turizem. Kaj pa državljanstvo? Kaj pa to, da drža, nekatere države članice podeljujejo državljanstvo ali dolje za bivanje brez kakršne koli. Uh, eh, mm, brez kakršnekoli preverjanja, brez kakršnekoli pameti, kot se tega lotevamo, uh, ko obravnava pametne meje. To mora tudi relevantno vprašanje za Nemčijo. In že včeraj sem izpostavila to vprašanje in komisija je tudi rekla, da nišče ne govori izvaja pametnih nadzorov nad potniki zasebnih letal ali zasebnih ladij. Uh, imamo še 10-15 uh, minut časa pred koncem, torej predlagam, da imamo dal 5-6 minut objema govornikoma, ki boste skušali odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki smo slišali, odlična vprašanja, ki smo jih danes slišali. Torej, želite govoriti v istem vrstem redu ali obratno? No, profesor Debravreva, izvolite. Hvala za vsa vaše vprašanja in komentarje, ki so se mi zdeli vsi zelo koristni, tudi za me. Najprej bi začela z vprašanje gospe Reno, glede tega, če meni, da obstaja konflikt med primarnimi cilji pametnih uh, meja, torej da um, olajšamo stop po eni strani in na drugi strani delo uh, pregona glede varnosti. Ne meni, da tu ni prišlo do konflikta, vendar če se gledamo ukrepe, ki jih imamo na, na, sedaj na mizi, morda bo pri izvajanju prišlo do konfliktov pri uporabi različnih urodij in različnih kriterijev, ki jih potrebujemo za mm, to, da po eni strani olajšamo pristop meje in po drugi strani omogočamo delo organov pregona. Bom skušala najti primer, recimo, ker obstajajo razlike, se moramo odločiti, kaj je tisto, kar najbolj potrebujemo ali potrebujemo podatkovne baze za varnost ali za migracijske namene. Moramo torej se odločiti. Potem smo slišali vprašanje glede časovnih obdobij. V sami strukturi se omenja, da bi organi pregona morda potrebovali daljši čas uh, hrane podatkov, vendar ko gre pa zgolj za upravno urodje, menim, da in bo organom in potnikom všeč, če imamo krajše hrambe, čase hranja podatkov. In torej, uh, seveda je treba preverjati, da so podatki pravilni, recimo, če se spremeni vaš naslov, ime, če ste se poročili, in tako naprej. Torej, spoštujem tiste, ki menijo, da bi potrebovali uh, daljše obdobje hrambe. Mm, seveda varnostne službe potrebujejo pa daljše uh, obdobje hrambe, vendar ko gre zgolj za upravne podatke, menim, da je dovolj, če imamo krajši čas hrajne podatkov. Potem se zdi, mm, da je nekakšen konflikt in to je omenila tudi gospod pa Gomeš glede programa registriranih potnikov. Tu gre seveda za ponestavitev, vendar moramo zagotoviti, da so merila za to, da nekdo pride v ta program, da so pravilne in to moramo zagotoviti naprej. Moramo naprej vedeti, da projekt pametnih meja. upošteva oboje, tako prost pretok, kot tudi varnostne vidike. Kaj tiče imamo veliko kriterijev, potem lahko države članice uh, zelo različno izvaja in potem ne vemo, kdo vstopa na naše ozemlje. In potem vprašanje eh, litovskega kolega ki pravi, da bi vsakdo moral imeti čim prej dostop do teh informacij, torej vsak organ, ki lahko dokaže, da potrebuje te informacije. Sama bi dejala, če imamo takšno podkovno bazo za medicinske namene na splošno, potem so ljudje v sistemu za, v ta namen. In potem se moramo res od primera do primera odločiti, kdo lahko dostopa do teh podkovnih baz. Ne, da nasplošno dovolimo vsem organom dostop. Torej, ne gre za to, da bi v vsaki državi članici uh, uh, organi nasplošno lahko dostopali do teh uh, podkovnih baz. Ne, treba je vedno obravnavati pri, vsak primer posebej. Potem uh, vprašanje poslanca Depreja. Če me je prav uh, eh, razumel, da sem bolj naklonjen temu, da imeli nacionalne sisteme. Ne, nisem tega mislila. Zgolj podala sem primer, kako delujejo nacionalni organi, ko delijo informacije z drugimi nacionalnimi organi tu ne gre za vprašanje težav med državami članicami, ali si želijo deliti podatke ali ne. Uh, ko gre za notranjo varnost, si države članice delijo podatke tudi s tretjimi državami, če je to potrebno. Vemo pa, da uh, je recimo šengenski informacijski sistem zelo učinkovit sistem. No, če pa vidimo, da neke države članice ne želijo deliti eh, podatkov, potem moramo preučiti, zakaj in kakšen boljši pristop bi morali imeti. Potem vprašanje sorazmernosti. Vprašanje slovenske kolegice, če obstaja konflikt med zasebnostjo in javnim redom. Rada bi povdarila da pravice vase podatkov so nekaj, kar zagotavlja javni red. Gre za to, da se na ta način določajo posebni kriteriji in, in čas za hrambo podatkov. Torej, tu ni vedno konflikta med tema dvema vidikoma. Omejitev namena je tudi zelo jasen način, da so podatkovne baze učinkovite, kajti vemo, zakaj se nek podatek uporabi. Mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala. Okay, very well. Thank you very much. So, it's... Hvala. Sedaj pa gospod Zelen, izvolite. Si stellen mich vor eine große. Postavili ste me pred ogromen izziv. In boj proti terorizmu je mači kašelj primerjavi s tem, da na vsa ta vprašanja odgovorim v par minutah. Bom pa vseeno poskusil. Najprej bi začel z vprašanjem sorazmernosti. V bistvu gre za to, da iščemo majhno število ljudi. Ampak vedite, da je škoda, ki jo te osebe lahko povzročijo v Evropi. Tukaj gre tudi za temeljne pravice ljudi, ki bi bile oškodovane v primeru napada. To je nekaj, kar je treba upoštevati pri oceni sorazmernosti naših ukrepov. Omenjenih je bilo več inštrumentov, tako šengenski informacijski sistem kot vizumski informacijski sistem. Zakaj ne zadoščata več? Dejstvo je, da ne morete z izvijačem sekati lesa in zato moramo vedeti, da ne želimo nujno obsežnejših inštrumentov, ampak potrebujemo drugačne inštrumente. Včasih smo iskali obsežnejše rešitve in povem vam, da nam ni uspelo. Zato, ker nam ni uspelo, da bi pokrili vse naše potrebe. Potrebujemo skratka različna orodja, ki seveda morajo biti med seboj ustrezno povezana. Pri svežnju pametne meje se zavedamo, da ni prvi cilj zagotavljanje varnosti, ampak da je to sekundarni cilj. In s tem lahko živimo. Pri vizumskem informacijskem sistemu tudi ne gre v prvi vrsti za varnostne organe, ampak prav pa je, da tudi mi v sistemu sodelujemo. Varstvo podatkov je prav tako bilo omenjeno. Seveda, to velja za vse vključene organe, pa naj gre za policijo, vojsko ali civilne organe, ki se ukvarjajo s priseljevanjem. Za vse velja varstvo podatkov in pri vseh je potrebno zagotoviti ustrezen dostop. Pa naj gre, kot rečeno, za vojaške, policijske ali posem civilne organe. Iz Francije smo slišali vprašanje, ali ne bi najprej ocenili, uh, sistemov SIS in VIS. Seveda te sisteme uporabljamo pri boju proti terorizmu. VIS in SIS predstavljata centralna elementa pri boju proti čezmejnemu kriminalu. O tem dvoma ni, to morate vedeti. Podobno velja za Europol. Europol je osrednji element v varnostni arhitekturi Evrope tu ne gre za to, da bi slabo govorili o njem. To je dragocen element, ki pa ga je treba okrepiti in nadgraditi. Seveda pa ne smemo Europola tudi preobremeniti z nalogami, ki jih ne more izpolniti. Nadzora na zunanjih mejah seveda Europol ne more nadomestiti, to nam mora biti jasno. Je pa Europol pomemben in dragocen element, ki ga je treba okrepiti. Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede džihadistov, ki prihajajo iz Evrope. To so tisti, ki odpotujejo v, v Sirijo, jih tam usposobijo in pridejo nazaj. Res je, tu govorimo o evropskih državljanih. Približno tretjina so državljani tretjih držav. Govorim samo za Nemčijo. Ampak to so ljudje, ki nimajo evropskega potnega lista. In tudi te je treba upoštevati. Seveda pa se ne smemo osredotočiti zgolj na tragične dogodke zadnjih mesecev. Imamo več različnih scenarijev, če si pogledamo zadnjih petih, šestih let. Imamo doma vzgojene teroriste, kot jim rečemo, tu pride v poštev zgolj nacionalni ukrepi in ukrepi sosednih držav. Imamo potem ljudi, ki odpotujejo v krizne regije in se vrnejo nazaj. To so ti, ki so se radikalizirali, to je druga možnost. In tu bi svežen pametnih meja delno lahko koristil. Poleg tega pa imamo naloge, ki jih podeljujejo teroristične organizacije tretjih držav. In ko se delno izvajajo naloge operativno-logistične na našem ozemlju. Tu obstaja velik problem, kjer bi lahko element, o katerem razpravljate danes, zelo, zelo pomagal. Lahko vam povem, da smo imeli Islamsko džihadistično unijo, ki je pred leti skušala izvesti teroristične napade v Nemčiji. Operativci so prihajali lahko iz naše države ali pa načrtovali so tudi ukrepe v Štrasburu na božičnem sejmu, kjer so želeli uporabiti tako ljudi, ki prihajajo iz države same, kot tudi ljudi, ki bi prišli od zunaj. Ne smemo torej se osredotočiti na en sam scenarij in potem iskati rešitev, ki bo primerna za vse. Razmisliti moramo o vseh možnih scenarijih in potem različne elemente, različne orodja, ki so nam na voljo, kombinirati tako, da zagotovimo varnost po vseh scenarijih. Sveda, če imate še kako vprašanje, sem vam na voljo tudi po koncu današnjega sestanka. Hvala lepa. Hvala vsem govornikom iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta. In kar takoj gremo na naslednji del, zaključni del. In bomo dali uh, vajati v roke uh, eh, gospega, ali izvolite. Hvala lepa. Ob koncu te dvodnevne seje bi dala besedo poročevalcema, mm, gospe Fajon. Oziroma najprej gospod Diaz de Mera, ker mora potem oditi. Eh, Hvala. Najprej bi se zahvalil vsem kolegom iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta. Veliko ste nam pomagali in še naprej nam boste pomagali za to, da lahko gremo naprej s tem zakonodajnim svežnjem, ki je tako zapleten. Žal moram k malu oditi in odpotovati zaradi više sile, vendar naj povem, da bo eh, gotovo Tanja Fajon zelo dobro zaključila današnjo razpravo. Preden odidem, pa bi rad eh, povedal nekaj zadev. Prvič, eh, dobili bomo nov eh, zakonodajni predlog leta 2016. Zato potrebujemo številne razprave, kakšne bi recimo danes, zato da bomo definirali, kakšna bi morala, kak, kakšen bi moral biti prihodnji zakonodajni predlog. Drugič, kakšna je trenutna situacija? imamo težave pri upravljanju s prometom na mejah in številke kažejo, da obstoječi sistemi niso dovolj za obledovanje prometa na mm, eh, znanih mejah v prihodnih letih. Nekatere države članice imajo sistem vstopa in izstopa, vendar ti sistemi niso med seboj povezani in to kaže na velike stroške, do katerih pride, če nimamo skupnega sistema za to upravljanje. Tretjič ali četrtič, ne vem več. Vsi se strinjajo, da moramo definirati čim bolj jasno cilje sistema stopenj in stopa. Moramo vedeti, kaj je glavni cilj in kaj je sekundarni cilj države članice. So soglasne, da si želimo poboljš, izboljšati eh, pretok potnikov. Sekundarni cilj pa je tudi boj proti organiziranemu kriminalu. Torej, da bi v ta sistem morali imeti, uh, mora biti dostopen tudi za varnostne organe. Parlament se strinja glede glavnega cilja, vendar nekateri poslanci želijo jasnejša pravila glede tega, kdo oziroma v katerih primerjih lahko dostopajo varnostne sile do teh podkovnih baz. To je pa tudi sekundarni cilj pametnega svežnja. Potem mm, zdi se, da so nacionalni poslanci temu zelo naklonjeni tudi v Evropskem parlamentu se, se zahteva torej, jasnejša pravila glede tega dostopa. Tako moramo proučiti izkušnje iz visa. Mislim, da se vsi zavedamo in strinjamo, da ne moramo ohraniti statusa quo, da se soočamo z izzivi uh, prometa na zunanjih mejah in potrebujemo pametne rešitev. Poleg tega pa je zelo pomembno vprašanje varstva podatkov. Moramo tudi spoštovati sodbe sodišč, o tem ni nobenih dvomov. Vsi uh, govorniki menijo, da je zelo pomembno, da dosežemo pravo ravnovesje med glavnim in sekundarnim ciljem. Kar zadeva hrano podatkov, obstaja skoraj da soglasje glede tega, da je predlog hrambe neoperativen, ne glede na to, ali damo na voljo dostop varnostnim silam ali ne. Agencija EULISA je jasno povedala, da ne bo zbirala, uh, obravnavala ali hranila podatkov. To bodo počele države članice skladno s svojo nacionalno zakonodajo glede varstva podatkov zelo pomembno je zagotoviti sorazmernost pri zbiranju podatkov, zlasti ko gre za biometrične podatke, kar zadeva strukturo in stroške. Nujno je zagotoviti interoperabilnost sistemov in integracijo že obstoječih sistemov. Moramo čim bolj temu primerno prilagoditi tudi eh, stroške. Karlos, ti si velik strokovnjak, zato vendar ne smemo ponavljati napak iz SISA. Spoštovani prijatelji, vse navzoče vabim, da medtem, ko čakamo na tehnične podatke pilotnega projekta, da še naprej poglabljamo uh, razpravo o tem in se pogovarjamo o teh skupnih ciljih. Hvala za vse in se k malu vidimo. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Sedaj bom kar dala besedo gospe Fajon, izvolite. Hvala, hvala Kinga. Hvala Augustinu, ki odhaja. Zelo rada delam z njim. Še enkrat hvala vsem udeležencem za njihove zelo koristne prispevke. Hvala sekretarjatu. Libija in hvala za to, da ste uspeli organizirati ta seminar, ki bo zelo koristen za našo nadaljno razpravo in delo Evropskem parlamentu. Veliko govornikov se danes oglasilo in vsi ste zelo dobro prispevali k razpravi. Prispevki so bili zelo zanimivi in na ta način lahko bolje razumemo določene specifične zadeve, s katerimi se soočajo ljudje na terenu vsak dan. Nacionalni poslanci so predstavili svoje eh, vidike, svoje stališče. Tudi to bomo vključili v razpravo, ki bo tu potekala. Naša naloga v Evropskem parlamentu bo sedaj to, da spremljamo prihodne korake. To, to je testna faza, o tem smo se veliko pogovarjali v parlamentu, še naprej bomo zelo skrbno spremljali uh, napredek. Videli bomo, kakšni bodo izsledki EU-lize. Ti nam bodo, upamo, dali dobre informacije glede tega mm, sistema. In eh, drugo leto bomo dobili nov zakonodajni akt, ki ga predstavlja komisija. Več govornikov je povedalo zelo zanimivih stvari. Všeč so mi zlasti tisti, ki so bolj previdni ko gre za vprašanje sorazmernosti in potreb. Naš malteški kolega pa še nekateri drugi so povedali, da potrebujemo eh, zagotoviti pravo ravnovesje in s tem se zelo strinjam. Nekateri naši veliki pomisliki ostajajo, torej sorazmernost in stroški, kako dalje smo pripravljeni iti in kako veliko smo pripravljeni žrtvovati za večjo varnost kako daleč želimo iti pri zbiranju podatkov eh, potnikov, koliko s tem posegamo njihovo, njihovo zasebnost in koliko bomo eh, omogočali organom pregona, da dostopajo teh podatkov. Naš glavni cilj je bil, da bi olajšali pretok na mejah. No, sedaj že eh, zbiramo prstne odtise v sistemu VIS. Eh, ne zbiramo prstnih odtistov tistih, ki ne, ki ne potrebujejo vizumov. Morda bi lahko rešili ta sistem ali res potrebujemo nov sistem, namesto da bi rešili že obstoječe. No, to so vse eh, teme za prihodnje razprave, kajti stroški so. Eh, Eh, res visoki za ta predvideni sistem, poleg tega je tu še zelo odprto vprašanje sorazmernosti. Imamo veliko odgovornost mi, tudi nacionalni parlamenti jo imamo in zakaj je tolika odgovornost, ker delujemo na podlagi slabe zakonodaje zakaj pravim slabe zakonodaje. Evropski parlament je že enkrat eh, zavrnil to zakonodajo, tudi komisija je priznala, da potrebujemo novo zakonodajo in ne želimo si, da bi ta nova zakonodaja šla še korak dlje v omejevanju naše svobode in svobode državljanov, tete države, ki prihajajo v Evropo. Ta, da bi za konec dejala, da naloga, ki pred nami ni lahka, vendar pa se zelo veselim sodelovanja eh, Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti in z vsemi strokovnjaki, s katerimi bomo izmenjavali informacije in izkušnje, kolikor bo to mogoče. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala Tanja, hvala gospod Fajon. No, s tem smo prišli do konca našega medparlamentarnega odbora. Naj še enkrat. Uh, tudi sama se zahvalim vsem govornikom, moderatorjem, vsem kolegom, ki so prispevali eh, k naši razpravi. Zelo zanimiva razprava, bila zelo koristna in kot ste videli, je dosje v rokah dveh dobrih poročevalcev in upam, da bomo lahko dobro delali še naprej in da bomo pri tem odgovorno delovali. Hvala vsem, srečno pod domov in naj spomnim kolegi iz odbora Libe, da nadaljujemo ob treh. Torej odbor Libe bo, bo se sestal ob treh, ko bo poteklo naše običajno delo. Hvala lepa.